um, listine o temeljnih pravicah naj bi spoštovali v tem pogledu. Poleg tega smo na koncu razrešili še eno točko in sicer gre za podroben kompromis glede izvedbenih in delegiranih aktov. Svet je že od samega začetka za četrti odstavek šestega člena želel izvedbene, izvedbeni akt parlament pa si je na tem mestu želel delegiranega akta. Po posebnem srečanju, namenjen obravnavi tega vprašanja, smo se lahko z drugimi akteri dogovorili o kompromisu. Po eni strani za tehnične vidike in postopke za izvajanje ureditve, ko gre za obravnavo osebnih podatkov, torej da se spoštujejo določbe uredbe, kot tudi za elemente, ki se nanašajo na zagotovilo, da ne bo prišlo do izmenjave podatkov med avtomobilskim sistemom in kol in um, tretjimi stranmi. Tu so predvideni delegirani akti, kar je primerno. In rad bi se zahvalil poročevalcem v Senci, v odboru Libije in hvala vsem, ki so sodelovali v tristranskih pogajanjih. Najlepša hvala tudi sekretarjatu, ki nas je zelo podprl. Najlepša hvala vsem. Thank you. Hvala lepa, Aksel. Naslednji dosje, o katerem moramo zbrati informacije, je dosje Europol. Tu smo imeli pač trialog eh, decembra. Gospoda Augustina Dias de Mera danes ni tukaj in prosil mi je, naj obvestim odbor o tem trialogu. Eh, torej, tu so razpravljali o naslednjih eh, temah izbor eh, izvršnega direktorja, parlamentarni pregled, obe dve vprašanji sta zelo zahtevni, kako naj eh, Evropski parlament nadzoruje delo te agencije. Tu gre seveda tudi za demokratično odgovornost in to vprašanje je zelo pomembno za parlament. Pri obeh eh, temah so tri institucije veliko razpravljale, ni pa še jasnega kompromisa. Za poročevalce in poročevalce v senci je jasno, da mora nova uredba o Europoli imeti jasne določbe o vlogi eh, Evropskega parlamenta, ki nadzoruje delo Europola. V začetku februarja bo naslednji trialog eh, in eh, tam bomo tudi govorili o določbah varstva podatkov v uredbi o Europolu. Toliko o stanju pri eh, dosjejih, sedaj pa prehajamo k elektronskemu glasovanju. Potrebujete kartice. Upam, da ste jih vzeli s sabo. E, situacija eh, v sredozemlju in potrebna po celostnem pristopu e, k migraciji o tem dokumentu bomo glasovali. To je eh, posledica ustnega vprašanja, ki, o katerem so glasovali 5. novembra v Libeju eh, in 25. novembra je v plenarnem zasedanju potekala razprava. Eh, hvala lepa skupini za eh, delo na tem besedilu in tudi, da ste se potrudili, da najdete dogovor. Sedaj pa glasujemo in sicer samo enkrat. En na no, samo glasovanje. Glasovali bomo elektronsko, glasujemo, začnimo. Okay, I close. Dobro. Konec glasovanja. 37 e, za, 4 proti, 6 vzdržanih. Čestitke. Eh, vsem, ki so delali na tem dosjeju. Hvala lepa, kolegice in kolege. In sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. To je Agencija EU za usposabljanje na področju kazanskega pregona. Sedaj pa prosim eh, kolego Albrehta, da prevzame predsedstvo, ker pač moram oditi. Eh, hvala lepa za sodelovanje danes zjutraj. Thank you. dear colleagues, we start with. Uh, Kolegice in kolegi, nadaljevali bomo s sedmo točko, to je Agencija EU za usposabljanje na področju uh, kazanskega pregona, CEPOL, poročevalka je Kinga Gal in eh, tu smo se eh, sedaj zbrali tudi za obravnavo osnutka poročila in da eh, določimo rok za predloge sprememb. 8. Ro, eh, januar je predvideni rok, eh, zato da spremembe lahko obravnavamo 5. februarja. Kinga, prosim. Hvala lepa, kot smo to že večkrat obravnavali v odboru je CEPOL, eh, agencija presojna za usposabljanje na področju eh, odkrivanja in preiskovanja. To ni pač eh, usposabljanje v tradicionalnem smislu, poteka po celi Evropski uniji v mreži količev za usposabljanje za policijske namene. Mnogi predstavniki organov odkrivanja in preiskovanja se morajo še najprej informirati pravzaprav o vseh eh, vlogah. Treba je namreč eh, tudi zapolniti vrzeli, ki še obstajajo. In cepol lahko seveda pomaga in na ta način lahko tudi pomaga uh, Eh, da se delo med agencijami dobro porazdeli, stroškovno, učinkovito in da se zagotovi tudi eh, koordinacija na evropski ravni. Eh, sedanja zakonska podlaga modernizira pravno podlago Cepola. Lisbonska pogodba določa, da bo CEP Interpol prevzel novo izobraževanje, izobraževalne programe za uh, področje kazanskega pregona. Pozdravljam eh, predlagani zakonodajni okvir in na ta način bo Cepol učinkovito izvajal usposabljanje in okrepil tudi sodelovanje v skupnosti, eh, ki se ukvarja z Eh, odkrivanjem in preiskovanjem. Evropski parlament je zazel odločno stališče, da naj CEPOL ostane avtonomna agencija Evropske unije, dajemo tudi močno podporo eh, CEPOLu, ki naj da svoj prispevek in naj pravzaprav pomaga oblikovati pravo kulturo kazenskega pregona kulturo odkrivanja in preiskovanja Eh, CEPOL se mora seveda osredotočati na dodano vrednost Evropske unije, sredstva so omejena in zaradi tega se mora osredotočati na nekaj tematskih eh, področji, pomembno je čezmejno sodelovanje, torej eh, pomembna vloga CEPOL-a je koordinacija in podpiranje. Hvaležna sem sekretarjatu, ki mi je pomagal pri delu. Eh, in eh, skupaj smo dejansko izpostavili ta pomembna načela. Zato, da bi uč zagotovili učinkovitost eh, cepola, je treba zagotoviti osredotočenost na nekaj področji. Pomembna je dodana vrednost Evropske unije, delo naj se ne podvaja med državami članicami. Potrebna je učinkovita koordinacija med agencijami za to, da pomankljive vire uporabljamo učinkovito, izkoriščamo sinergijo in odpravljamo podvajanje, kjer obstaja. Cepol je edina uh, agencija specializirana za uh, izobraževanje na področju odkrivanja in preiskovanja. In uh, zaradi tega pač uh, Eh, potrebuje našo podporo. Eh, Cepol ima nove naloge in zaradi tega je treba zagotoviti dovolj sredstev za delo Cepola. Eh, predlagani proračun ne ustreza ambicijam in če dalje bolj obsežnim nalogam. Cepol mora dodati neko vrednost, Eh, mora koordinirati aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, eh, torej vse, eh, kar zadeva naloge in mandat CEPOL-a je pravzaprav zelo jasno in odgovornost agencije je zelo pomembna, učinkovitost, to moramo vse okrepiti. CEPOL mora razvijati, koordinirati in izvajati usposabljanje, ne pa samo dajati podporo in predlagala bom eh, spremembe, po katerih eh, se mora Cepol osredotočati na nekaj tem, eh, ki prinašajo dodano vrednost na evropski ravni in imajo čezmejno razsežnost. To so torej predlogi sprememb. Veselim se eh, sodelovanja z eh, poročevalci v senci in eh, razprav z njimi. Hvala lepa, gospa Gal. Imam eno prijavo za besedo, gospa Wikström. Besedo vam bom takoj dal, druge pa želim seveda spomniti na to, da naj dvignejo roke, če želijo govoriti. Hvala lepa, hvala lepa tudi poročevalki za delo na tem dosjeju. Seveda potrebujemo nekaj referenc na evropske vrednote, evropsko perspektivo. Glede tega se seveda strinjamo. Temeljne pravice morajo biti v središču vseh cepolovih dejavnosti. To je jasno in zaradi tega tudi cenam spremembo sedem, ki jo predlaga poročevalka. Eh, mi pričakujemo dosti krat različne stvari od eh, agencije in pomembno je, da stvari tudi jasno povemo. Eh, torej, CEPOL naj bi okrepil sodelovanje med državami članicami, naj ne bi podvajal nacionalnih usposabljanj in eh, če ima Cepol določene naloge, mora imeti seveda tudi finančna sredstva za to. Finančna sredstva mora uporabljati na najbolj učinkovit način in jaz se še vedno eh, zauzemam za to, da bi združili Cepol z Europolom ali pa da bi bili vsaj na isti lokaciji za to, da bi olajšali sodelovanje in tudi porabo denarja. Eh, pozivam eh, eh, komisijo naj ugotovi, kakšne bodo proračunske posledice, eh, če damo Cepol v Budimpešto ali pa če imamo obe agenciji v Hagu. Potem poročevalka predlaga črtanje členov predlogov sprememb 8 in 9, ki se nanašajo na tretji člen. Eh, potrebno je torej izobraževanje, čim bolj usklajeno izobraževanje policijskih uradnikov eh, s skupnimi eh, učnimi načrti, potem 12. sprememba. Tu gre za raziskave, tu je poročevalka zamenjala šel in zapisala mej. Mislim, da mora ostati šel ko gre za naloge agencije pri usposabljanju, moramo izhajati iz potreb in moramo zagotoviti boljše usklajevanje z akijem na področju eh, sodelovanja policiji in pravosodja. Treba je morda še bolj uskladiti temeljne pravice v ciljih agencije. In treba je pravzaprav pri usposabljanju upoštevati tudi ustrezne eh, pravice žrtev. Najlepša hvala. Hvala lepa. Nihče več se ni prijavil k eh, besedi in zaradi tega dajem besedo predstavniku komisije. Uh, hvala lepa pravzaprav nimam ničesar, kar bi lahko dodala v primerjavi s tem, kar smo povedali v odboru Libe pred enim mesecem. Hvala lepa poročevalki za eh, poročilo in zabeležila sem si to, kar je bilo povedano. Hvala lepa. Besedo ponovno dajem poročevalki Kingi Gal. Hvala lepa. Hvala lepa, Cecilija za ta prestop, za sodelovanje. E, predloge ga sprememb 8 in 9 smo dodali zato, da bi dejansko dobili učinkovit cepol. Cepol ima malo sredstev in ta sredstva je treba osredotočiti na nekaj tem, ki prinašajo dodano vrednost Evropske unije. In to pomeni, da je treba dati večji povdare kakovosti, privlačnosti. Isto velja tudi za predlog spremembe 9, potem predlog spremembe 12. Mi lahko seveda razpravljamo o tem, ali bomo imeli mej ali pa shell carry out. Nimam težav z besedico shell. Glede tega se bomo prav gotovo dogovorili potem sedaš uh, eh, obe agenciji skupaj v Hagu ali ne. Uh, mislim, da je ta. Uh, razprava zaključena, vendar prav imate, da zahtevate te podatke od komisije. Upam, da bomo imeli dobro sodelovanje v zvezi s to uredbo. Hvala lepa. Postopkovno vprašanje. Hvala lepa. Čudno je, da je to odgovor komisije. Saj je bilo zastavljeno zelo jasno vprašanje. Želim številke, želim, da komisija predstavi stroške in eh, kako vpliva sedež na stroške. Želim slišati eh, komisijo. Eh, to ne gre za to, da ne vedo. Pravzaprav so neuljudni, ne upoštevajo. Um, vprašanja in niso povedali, da nam bodo poročali o tem in ne zagotavljajo preglednost. Eh, ali ni to nevljudno? Komisija, želite odgovoriti? Se opravičujem. Seveda eh, bomo odgovorili pregledno na zastavljeno vprašanje. Samo to lahko povem v tem trenutku. Mi smo pa seveda zabeležili eh, zahtevo eh, da eventualno pripravimo tudi nov predlog za uredbo, eh, pa zabeležili smo pravzaprav tudi eh, vprašanje glede sedeža v Budimpešti. Vsekakor boste dobili zelo pregleden odgovor na vprašanje. E, vprašanje je bilo pravzaprav zastavljeno že zadnjič e, v odboru Libe. Vsekakor boste dobili odgovor. Opravičujem se, če je bil moj odgovor nekoliko grob in neuljuden. Nisem hotela tega. Hvala lepa, Monika Holmajer. videla sem številke v proračunskem odboru in lahko vam dam neko informacijo. Za Mačarsko so se odločili zaradi tega, ker je Mačarska bila pripravljena trajno, dolgoročno prevzeti stroške za stavbo in tako naprej. Eh, na nizozemske v Eh, Hagu pa niso bili eh, pripravljeni eh, prevzeti stroškov, niso pokazali nobene pripravljenosti. In zaradi tega je Cepol na tem področju na mačarskem bistveno cenejši, kot bi bil v Hagu. V Hagu bi potrebovali dodatno stavbo. Prvotno je komisija mislila, dajmo jih k Europolu, vendar to ne gre zaradi varnostnega statusa Europola. Europola in eh, samih prostorov. To se je zelo hitro izkazalo kot neizvedljivo, potrebovali bi dodatno stavbo in te tudi ni bilo na voljo in to bi bilo drago. In zaradi tega se je svet odločil, no, potem pa v Budimpešto mi potrebujemo neko rešitev, kaj bo čez deset let, se bomo pa odločili čez deset let. Okay, um, I... Mislim, da bomo vprašanje kljub vsemu poslali komisiji, da odgovori na nje v danem času in zaradi tega tudi eh, mislim, da lahko da zaključimo to razpravo in naj še enkrat ponovim glede osnutka poročila. Eh, rok za predloge sprememb 8. januar 12. ura. Spremembe bomo obravnavali 5. februarja. Hvala lepa. Sedaj pa k naslednji točki na dnevnem redu. 27. novembra 2013 je eh, Evropska komisija predlagala eh, predlog eh, za direktivo o nudenju pravne pomoči za osumljene in obdolžene osebe, ki jim je bila odzena, odzenta Porostos na podlagi eh, 82.2b eh, iz eh, pogodbe o delovanju Evropske unije. Eh, ta predlog je del eh, eh, drugega svežnja o postopkovnih pravicah, s katerimi se eh, krepijo eh, postopkovne pravice za osumljene ali obdožene osebe v kazanskih postopkih. Eh, pripravljen je bil uh, delovni dokument, uh, gospod De Jong je pripravil marca 2014, uh, svet še uh, ni sprejel splošnega prestopa, gospod Denis De Jong uh, je bil potrjen kot poročevalec v osmem mandatu in naj uh, vas spomnim, da smo 11. novembra imeli zelo zanimivo uh, predstavitev o tem predlogu in govorili smo pravzaprav tudi o drugih direktivah, naprimer o domnevi nedolžnosti o eh, osumljenih otrokih in tako naprej in sedaj pa eh, dajem besedo denisu da predstavi osnutek poročila hvala lepa eh, Tudi jaz sem bil pravzaprav sredi konsultacij, torej najprej naj nekaj povem o temi. Poročila o pravni pomoči E, torej naj se nekoliko vrnem v preteklost in da povem, kako sem prišel do tega poročila. Ne bi šel v detajle in predloge sprememb. Če e, govorite z ministrstvi za pravosodje in agencijami odkrivanja in preiskovanja v Evropi, boste ugotovili, da so mnogi zadovoljni z Eh, nalogom za prijetje, kajti ta prinaša zelo hitre eh, rezultate, to je pomembno pri boju zoper kazniva dejanja. Vendar pristop, ki smo ga tu izbrali, je naslednji. Je eh, seveda pristop organov odkrivanja in preiskovanja, ki želijo pač več rezultatov in želijo sodelovanje. vendar tu najprej ni bilo nobenega kataloga postopkovnih pravic. Mi imamo sedaj roadmap, nek načrt za postopkovne pravice, to je zelo dolg eh, proces, eh, traja dolgo, mi poznamo mnoge primere ljudi, ki so eh, bile iskane na podlagi evropskega naloga za prijetje, potem so dobili odvetnika, ki morda ni znal eh, govoriti jezika, če je znal jezik, si ga niso mogli prevošiti in tako naprej. Počasi smo poskušali dejansko zapolniti vrzeli, ki smo jih videli v postopki. Sedaj pa obstajajo eh, nove garancije za tiste, eh, ki se iščejo na podlagi evropskega naloga za prijetja. To je bil pravzaprav napačen eh, pristop od samega začetka, vendar to so eh, sprejele vse evropske institucije skupaj in Evropski parlament je bil pravzaprav najmanj zadovoljen s tem, vendar stvari nismo mogli spremeniti. Vendar kar smo mi lahko storili je dvojni pristep po eni strani smo rekli, mi bomo pospešili delo na postopkovnih pravicah, vse je seveda odvisno od komisije, ki mora pripraviti predloge in eh, od sodelovanja sveta. Eh, v prejšnjem mandatu smo imeli Eh, tudi zelo kritičen pogled na učinkovitost evropskega naloga za prijetja. Se pravi, tudi tu smo morali vključiti nove varovalke. Vendar s temi novimi varovalkami se nič ni zgodilo. Ne vem, ali se bo tukaj zgodilo, vendar nobenih premikov v to smer še ni bilo. To pomeni, da je še več pritiska na eh, postopkovne varovalke te moramo dobiti kar se da hitro in te morajo biti čim bolj popolne in nefragmentirane. In uh, to sem seveda imel v mislih, ko sem pripravljal uh, svoje poročilo. Seveda nisem uh, navdušen nad fragmentiranim pristopom v tem načrtu, v roadmap. Uh, uh, mi seveda ne smemo eh, dovoliti še eh, večje fragmentacije da bi imeli pravzaprav direktivo in eh, nezavezujoča priporočila to je lahko še večji problem in struktura postopkovnih pravic ne bi imela dovolj jamstev in zaradi tega moramo vsaj zagotoviti da eh, bodo v direktivi vsi eh, potrebni elementi, naprimer, da ima nekdo pravico do pravne pomoči, potem potrebni so eh, kriteriji za upravičenost in tako naprej. Mi moramo imeti v sami direktivi dovolj varovalk za to, da lahko rečemo, dobro, morda bomo imeli še neka priporočila, vendar to so vaše pravne pravice. Kot rečeno, jaz nisem za fragmentirani prestop, ki ga imamo v načrtu, v roadmap. Eh, vendar eh, mi smo sprejeli direktivo o eh, dostopu do pravnika, odvetnika, mi smo priznali pravico do odvetnika in pravne pomoči pravzaprav ne moremo ločiti od te pravice. In moje načelo v vseh predlogih sprememb je bilo, da eh, poskušam doseči manj fragmentacije in če priznavamo pravico do odvetnika, potem ne moremo reči, če oseba eh, nima eh, denarja, da je izključena iz te pravice do eh, pravnika. Eh, pristop. Eh, Eh, komisije zmanjšuje pravzaprav eh, pravico do dostopa eh, do odvetnika v primerjavi z direktivo o dostopu do odvetnika in zaradi tega želim čim manj fragmentacije in če obstaja pravica glede dostopa do odvetnika mora biti tudi pravica do pravne pomoči. seveda spoštujem razlike med državami članicami glede ravni pravne pomoči Eh, se pravi, gre za to, eh, da eh, naprimer ne more biti odvetnik nekdo, ki je še v usposabljanju, ker država nima denarja, da bi plačala pravega odvetnika. Torej, eh, torej obstajajo pa seveda razlike v sistemih in te moramo spoštovati. Pomembna pa so splošna načela v direktivi, eh, naprimer glede eh, upravičenosti, glede kakovosti odvetnika in mislim, da lahko govorimo o svežnju. V svetu ta dosje ne. Eh, obravnavajo eh, dovolj hitro morda bo več hitrosti prišlo v naslednjih mesecih pa tudi nekaj eh, nepripravljenosti je tam da se lotijo tega torej mislim da potrebujemo pravzaprav vse to in predolgo časa se je odlašala razprava o teh postopkovnih pravicah mi moramo končno priznati polno pravico do pravne pomoči. E, veselim se vaših e, reakcij za poročevalce v Senci. Torej, do sedaj še nisem organiziral sestanka s poročevalci v Senci. E, nekateri so že spraševali potem, vendar takoj, ko bomo videli, kakšna so razna stališča, to boste pokazali z predlogi sprememb, bom organiziral seveda tudi sestanek. Hvala lepa. Gospa Sipel, gospa Sargentini sta se prijavila k besedi. Prosim, dvignite roke, če želite besedo. Najprej gospa Sipel. Ja, dank, je... Ja- Hvala lepa. Denis je pravzaprav omenil še, že številne točke in zaradi tega se bom omejila na nekaj točk. Moj vtis eh, pri tem drugem svežnju postopkovnih pravic eh, je, da se je komisija sama omejila pri svojih eh, predlogih. To velja za vse tri postopke. Mi bi želeli eh, še en pristop, ki bi vključil posebne pravice otrok in drugih. To velja tudi za vprašanje pravne pomoči, kjer eh, predlog komisije ne dosega tega, kar smo mi pričakovali in pomembno je seveda, da se zagotovi tudi odvetnik. E, podpiram to, kar je predlagal Denis, hvala lepa za opravljeno delo. Čeprav še ni bilo sestanka med poročevalci, e, je bil opravljen en pogovor že v prejšnjem mandatu parlamenta. E, tu ne gre samo za splošno uh, pomoč uh, pri uh, stroških postopka. Uh, Ta pravica eh, do kritja stroškov postopka mora biti seveda zapisana eh, v sami direktivi. Mi potrebujemo minimalne zahteve glede eh, učinkovitosti, kakovosti pravne pomoči in treba je seveda tudi upoštevati lasne želje osumljenca ali obdoženca eh, pri eh, odvetniku zaradi tega, ker med njima mora tudi vladati neko zaupanje. Tudi časovni okvir je zelo pomemben, tu so pravila zelo različna. Eh, odvetnika potrebujem takrat, ko me obdožijo eh, kaznivega dejanja in ne enkrat pozneje. In eh, pomoč mora biti zagotovljena do konca postopka. Eh, potem tudi možnost eventualnega vračanja stroškov. Tu moramo paziti, da bo to oblikovano tako, da se osebe eh, ne bodo odpovedale pomoči zaradi strahu, da bodo pač morali vračati stroške, ki jih ne morejo vrniti. Eh, pričakujem seveda še predloge sprememb eh, drugih. Eh, poročevalcev v senci, pričakujem konstruktivno sodelovanje za to, da bomo skupaj imeli močno pozicijo eh, v, v pogovorih s svetom in komisijo. Eh, eh, Hvala lepa. Gospa Mecola je prosila za besedo že na samem začetku. Hvala lepa, gospod predsedujoči, dragi kolegi. Rašida Dati danes žal ne more biti z nami, torej bom predstavila njeno stališče. Je poročevalka v senci naše skupine za to poročilo. Najprej bi se rada zahvalila poročevalcu Denisu Dejongu za opravljeno delo eh, na področju tega osnutka eh, poročila. Pazljivo sem prebrala njegove predloge sprememb, nismo še imeli seje poročevalcev v senci in veselim se eh, že razprave na to temo z drugimi poročevalci v senci. Imam nekaj eh, pripomp. Poročevalec želi razširiti obseg te direktive in mislim, da je to korak v pravi smeri. Kakorkoli že, zelo pazljiva bi bila v prihodnih uh, eh, pogajanjih. Naš predlog mora biti uh, sorazmeren in dobro usklajen. Poleg tega poročevalec želi razširiti obseg direktive z tem, da bi razširil pravno eh, pomoč, začasno pravno pomoč na redno pravno pomoč ta pravna pomoč eh, je zagotovljena vsem eh, obdolženim ali osumljenim osebam, ne le tem, eh, ki jim je bila odzeta prostost. Torej moramo biti previdni, da ne bomo šli predaleč. Določiti moramo minimalne standarde za procesno pravo. Potrebno je okrepiti pravno varnost naših sodržavljanov. Poleg tega pa moramo zagotoviti dostop eh, do ustreznih sodnih postopkov. Vendar pa ne smemo vzpostaviti preveč eh, omejujočega sistema za države članice. Razumem namero našega poročevalca, vendar bi prosila, eh, da ostanemo tudi realistični. Bodimo previdni, da ne bomo po nepotrebnem posegali v suverenost držav članic. Držimo se naše naloge in to nalogo dobro opravimo, ne da bi eh, pričenjali nepotrebne bitke z svetom. Še nekaj točk bi rada izpostavila. Poročevalec želi zagotoviti kakovosti storitev na področju pravne pomoči. Zatem se načeloma strinjam, vendar pa mislim, da ne bi eh, smeli preseči eh, sorazmerne in eh, potrebne pravne pomoči. Poleg tega poročevalec želi izbrisati navedbo zbiranja podatkov. V številnih primerjih, kjer je potrebna pravna pomoč in v primerjih, eh, kjer. Eh, državljani te pravice niso imeli. Jaz bi raje ohranila to navedbo zbiranja podatkov, kajti to je načelo, ki je ključnega pomena za države članice, na ta način lahko ocenijo učinkovitost pravnega sistema, pravosodnega sistema. Poleg tega je tukaj navedba posebnih pravic otrok do pravne pomoči, vsaj ta, je bila ta pravica vključena v prvotno snutek, sedaj pa uh, je poročevalec eh, to navedbo črtal. Zanima me, zakaj. Otroci so najbolj radljiva skupina, ki si zasluži posebno pozornost. In eh, na zadnje je tukaj, so tukaj še kriteriji za dodelitev pravne pomoči. Uh, O tem bo potrebno še razpravljati, potrebno je določiti jasne in objektivne pogoje. Lahko pričakujemo bitko s svetom in zato se veselim sodelovanja z gospodom De Jongom in eh, drugimi poročevalci v senci. Upam, da bomo dosegli eh, močno in enotno stališče. Najlepša hvala. Hvala lepa. Naslednja je gospa Sargentini v imenu skupine zelenih. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Denisu Dejongu bi se rada prisrčno zahvalila za dobro in obsežno poročilo. Všeč mi je tudi, da je poskušal iz predloga, ki se nanaša le na majhen eh, del postopka in pa stroškov postopka, skušal zadevo razširiti in okrepiti v okviru našega pravosodnega sodelovanja. Nažalost pa imamo še zmeraj problem in sicer ni zagotovljena pravna pomoč za usumljene ali obdolžene osebe. Če komisija takšnega predloga ni podala, ga bomo pač sami. Denis želi na ta način poskrbeti tudi za to, da bi izboljšali situacijo eh, tudi v državah članicah, kjer še zmeraj eh, obstajajo številne pomankljivosti. Če nam bo uspelo zapolniti vrzeli, potem bomo že naredili velik korak naprej. Kolegi so že izpostavili točke, ki sem jih želela eh, poudariti tudi sama in sicer, da lahko na koncu postopka, da se na koncu postopka zahteva povračilo stroškov, če je ugotovljeno, da si nekdo vendarle lahko privošči pravno pomoč. Ne pa, da bi nekdo, ki nima sredstev na koncu, prejel še eh, zasoljen eh, račun. Eh, kajti potem se številni sploh ne bodo odločili za eh, sprožitev postopka. Torej, potrebno je preveriti, ali obstaja sum goljufije. Potem pa otroci in eh, pravna pomoč otrokom. To eh, je urejeno na ravni držav članic. In če sedaj rečemo, v to se ne bomo umešavali, e, mislim, da to ni ravno pametno, kajti mislim, da bi morali tudi tukaj poiskati možnosti, da stroške določimo tako, da ne bodo odvisni od vsake posamezne države članice. Mislim, da bi bilo dobro, če bi imeli skupno stališče glede tega. Kaj ti? Te? na ta način bi lahko to direktivo obravnavali uh, na enoten način. Tudi pri direktivi eh, o pravici do pravnega zagovornika smo zapisali eh, minimalne stroške, ampak eh, če sedaj to zapišemo eh, črno na belem, potem se bo spet eh, zgodilo, da bodo v nekaterih državah stroški izjemno visoki. Potrebno je zagotoviti, da se določena odvetniška pisarna lahko financira eh, z eh, plačilom eh, stroškov, ki so rezultat zagotavljanja pravne pomoči v postopku. Zato se pogosto v državih članicah, namreč temu ni tako in zato se pogosto zgodi, da pravno pomoč zagotavljajo pripravniki, eh, kajti odvetniki eh, nimajo možnosti, da bi se s tem ukvarjali, kajti zato ne dobijo ustreznega plačila. Veselim se že sodelovanja z Denisom in upam, da bomo na ta način pripravili eh, dober predlog. Najlepša hvala. Gospod Stevens. Eh, voorzitter ik heb tudi jaz sem želela zastaviti nekaj vprašanj glede stroškov za eh, pravno pomoč. Pristop je zelo dober, ampak pozoviti, poskrbeti moramo za to, da rezultati ne bodo negativni. V številnih državah eh, je, oziroma v različnih državah je situacija različna, eh, različna eh, je tudi pravna osnova. Torej, če želimo sedaj vzpostaviti enoten sistem, to ne more voditi v to, da bi situacijo v, kater, v nekaterih državah članicah, eh, kjer je situacija že izjemno dobra, sedaj z to evropsko direktivo poslabšali. Seveda, razumem vsa tveganja, ki se pojavljajo. Vem, da je razprava na to temo zelo eh, zapletena. Določene države članice, trenutno tudi Belgija, imajo finančne težave in eh, te države seveda poskušajo omejiti stroške. Vendar pa gre tukaj za eh, pravice osumljenih ali obdolženih oseb. Torej tukaj ne gre za, eh, zgolj za stroške. Potrebno je vzpostaviti tudi določeno ravnotežje. Pravica eh, do dobrega pravnega zagovornika. Tudi v to se bo potrebno bolj poglobiti. Potrebno si zastaviti vprašanje, kako se bo direktiva obravnavala v tem okviru kaj pa evropski nalog za prijetje, eh, kakšna je povezava. Mislim, da bo to potrebno še razjasniti. Poleg tega tudi nisem razumela, kateri urad naj bi bil pristojen za odobritev stroškov sodnega postopka. Ali je, naj bi bil to nacionalni urad ali pa urad države, eh, kjer je bil osumljenec eh, priprt. Tudi to je vprašanje, ki ga bo potrebno še razjasniti. Poleg tega sem tudi mnenja, da moramo govoriti o stroških. Potrebno je ohraniti kakovost eh, sodnega postopka oziroma zagotavljanje pravne pomoči v sodnem postopku, Ampak seveda moramo upoštevati tudi stroškovno plat. V Belgiji eh, običajno pravno pomoč zagotavljajo pripravniki. Določeni odvetniki zagotavljajo svojo eh, pomoč brezplačno, ampak eh, tukaj gre za določeno izvajanje pritiska in to se mi ne zdi dobro soglasje. Na nizozemskem imamo odvetniške pisarne, ki zagotavljajo pravno pomoč le brezplačno in eh, so pravzaprav v službi države. Tudi to ni eh, dobra situacija. Odvetnik mora biti pravzaprav neodvisen, zato potrebujemo dobro ravnotežje, dober odnos med običajnimi dejavnostmi odvetniške pisarne in pa med brezpli, brezplačnimi storitvami. No, ne ravno morda brezplačnimi, ampak eh, govorimo o tem, da država zagotavlja eh, sredstva za eh, zagotavljanje pravne pomoči. Torej, to so vprašanja, ki jih bo potrebno še razjasniti. Standardi morajo biti visoko zastavljeni tako da bodo spoštovane tudi pravice osumljencev. Hvala lepa. Nihče več ni prosil za besedo. Preden dajem, dam besedo ponovno poročevalcu, bi rad dal priložnost še komisiji in svetu. Johana Engström v imenu komisije. Hvala lepa. Evropska komisija pozdravlja osnutek poročevalca. Prebrali smo ga eh, z velikim zanimanjem. Radi bi se zahvalili poročevalcu za odlično opravljeno delo. Evropska komisija je pripravila eh, dva instrumenta na temo pravne pomoči, direktivo in pa priporočilo. V direktivi smo se osredotočili na najbolj pereča vprašanja v tem trenutku. V priporočilu pa smo se osredotočili na druge teme. To smo zdaj storili eh, iz razloga zagotavljanja sorazmernosti in subsidijarnosti. Eh, kot je bilo rečeno, vsi vidiki eh, so pomembni, ampak želeli smo začeti z zakonodajo na tistih področjih, ki so se nam zdela v tem trenutku najpomembnejša. V središču predloga Evropske komisije je zagotavljanje pravne pomoči najbolj ranljivim osebam, torej tistim osebam, ki jim je bila odzeta prostost. Če eh, jim ne zagotovimo pravne pomoči, bi zelo težko imeli pravico eh, do odvetnika. V tem poročilu eh, se poročevalec eh, osredotoča eh, na vse osumljene ali obdolžene osebe, ampak čeprav se nam to zdi dobro, menimo, da so v ranljivejšem položaju tiste osebe, ki jim je bila oduzeta prostost. Poročevalec je predlagal tudi, da bi vključili določene kriterije, za zagotavljanje pravne pomoči. Tudi to je eh, ideja, ki jo podpiramo in eh, z veseljem se bomo o tem tudi pogovarjali. Ta predlog lahko najdete tudi v našem priporočilu in seveda bi bilo dobro eh, doseči soglasje skozi zakonodajo. Načelo enakosti je tudi dopolnilo, ki ga popravljamo pozdravljamo in videli bomo, kako lahko to kar najbolje vključimo v zakonodajo. Veselimo se tesnega in plodnega sodelovanja z Evropskim parlamentom in upam, da bomo skupaj našli standarde, ki bodo sorazmerni, eh, hkrati pa bodo zagotavljali kakovostno pravno pomoč eh, za osumljene ali obdolžene osebe v kazenskem postopku. Najlepša hvala. Sedaj pa predsedstvo sveta, gospod Luka Demates. Hvala lepa, gospod predsedojoči, dobro jutro vsem. Tudi svet bi se rad zahvalil poročevalcu za ta prvi osnutek ki eh, želi predstaviti stališče Evropskega parlamenta na temo te zelo pomembne eh, direktive. Evropski svet eh, je eh, v času italijanskega predsedstva temu posvetil eh, veliko pozornosti skupaj z obravnavo drugih dokumentov iz tega svežnja. ko bo Evropski parlament pripravljen na eh, pogajanja, eh, se bomo z veseljem o tem tudi eh, pogajali. Kot sem dejal, smo to v svetu na dolgo in široko obravnavali. Izpostavili smo načela direktive in uh, skoraj da smo že dosegli soglasje, vendar pa še nimamo splošnega sporazuma, kajti določene države članice še imajo stališča, ki jih nismo mogli uskladiti. Predvsem uh, gre za to, da določeni vidiki te direktive, s katere ciljem se vsi strinjamo, da se določeni vidiki nanašajo na že obstoječo pravno pomoč v določenih državah članicah. Torej, je potrebno poskrbeti za to, da eh, bo ta direktiva dopolnjevala že obstoječe sisteme v posameznih državah članicah. Potrebno je torej zagotoviti ravnotežje. Ne gre zgolj za, zgolj za zagotavljanje finančnih sredstev, ampak tudi za zagotavljanje kakovostne pravne pomoči. Evropski svet je z zanimanjem prebral eh, to poročilo, eh, ki ga bomo tudi zelo pozorno proučili. Eh, trenutno so pogajanja še odprta in upam, da bomo dosegli kar najboljši možni rezultat. V imenu sveta. se lahko le strinjam z stališčem gospe Sipl. Že na samem začetku smo se pogovarjali o direktivi, eh, ki je imela zelo dobro določen okvir. Leta 2009 je komisija pripravila načrt eh, za eh, pravno pomoč in svet se je potem s tem predlogom zelo aktivno ukvarjal. Eh, proučili bomo mnenje Evropskega parlamenta, seveda pa. Je že sedaj jasno, da bomo to temo obravnavali veliko podrobno, kot, eh, bolj podrobno, kot je najprej predlagala Evropska komisija. Seveda pa se je svet trenutno osredotočal na razpravo, ki je temeljila na presoji vpliva, ki je bila veliko bolj omejujoča od predlogov Evropskega parlamenta. Seveda je potrebno zagotoviti načelo spoštovanja eh, subsidijarnosti in pa sorazmernosti. Ta dva vidika morate imeti pomembno vlogo v pogajanjih. Torej, kot sem že dejal, eh, Pričakujemo stališče Evropskega parlamenta. Evropski svet bo storil vse, kar je v njegovi moči, da kar se da hitro najdemo skupno rešitev. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo ponovno poročevalcu, da zaključi to izmenjavo mnenja. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se tudi vsem, ki so podali svoje prispevke. Zahvaljujem se tako komisiji, kakor tudi eh, svetu za eh, podporo. Zelo zadovoljen sem, da se tako Evropska komisija, kakor tudi Evropski svet eh, strinjata z mano. Eh, zelo dobro eh, sem se pogovarjal tudi z poročevalci v senci tukaj v parlamentu, hkrati pa sem imel zelo dober dialog tudi z svetom in eh, komisijo. Ne bom se ukvarjal z vsemi točkami, ki se mi zdijo pomembne. Rad bi povedal, da pozdravljam to, kar je povedala gospa Sargentini, kar zadeva situacijo na nizozemskem. Eh, stroški eh, sodnega postopka so eh, višji in višji, hkrati pa je vedno manj prošen za zagotovitev pravne pomoči in to kaže na razkol v družbi če imaš dovolj denarja, lahko dobiš dobrega eh, pravnega zagovornika in na ta način eh, tudi nižjo kazen. Če pa denarja nimaš, je situacija ravno obratna. Torej, tukaj gre za pravno nepravičnost, ki jo bo potrebno izkoreniniti. In pri tem eh, ne smemo pozabiti tudi eh, na temeljno pravico, namreč eh, pravico do pravne pomoči za vse. Potem pa je tukaj še vprašanje mladih. Direktiva o mladih je eh, zelo zapletena vprašanje, zaradi tega sem želel eh, to izuzeti. Avtomatična pravna pomoč eh, za otroke in mladoletnike je tema, ki jo tukaj obravnavamo. Mislim, da je to potrebno prepustiti državam članicam. Če če želimo poskrbeti za boljšo in učinkovitejšo zakonodajo in če želimo bolje povezati oba instrumenta, potem se s tem seveda strinjam. Evropska ljudska stranka je izpostavila načelo sorazmernosti. To seveda podpiram, vendar pa mislim, da se bomo morali o tem še pogovarjati. Dostop eh, do eh, pravosodja, dostop eh, do pravne pomoči, to je temeljna pravica. Uh, vendar pa ekspresijs verbis nisem šel, nič, da bi govoril o harmonizaciji sodnih postopkov. Lahko zagotovimo minimum, minimum in to je uh, tisto, kar se mi zdi uh, dosegljivi cilj. Kar pa zadeva sam postopek, uh, sem se seveda pripravljen pogovarjati z poročevalci v senci. Uh, mogoče bi se lahko pogovorili tudi še o določenih predlogih sprememb. Ampak, ko bomo enkrat imeli predloge sprememb, potem lahko uh, izluščimo stališče, v katerem uh, se bomo našli vsi v uh, tem odvaru. Potem pa se bo seveda potrebno pogajati z svetom. V tem trenutku je predvsem pomembno, da dosežem soglasje z poročevalci. Vsem se mislim, da je naš pristop zagotovo dober. Hvala lepa. Hvala lepa. Naj vam povem, da je rok za vložitev predlogov sprememb 30. januar do 12. ure. Naslednja točka na dnevnem redu pa je izmenjava mnen z gospodom Alfanom, eh, ministrom za notranje zadeve in z eh, gospodom Orlandom, eh, ministrom za pravosodje italijanske vlade. Pred to točko bomo morali narediti kratek odmor, kajti oba ministra še nista prispela, tako da predlagam da se ponovno sestanemo čez 20 minut ob 10.50, eh, torej kratek odmor za kavo ali kaj podobnega.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 Okay, colleagues, um, we would... Dragi kolegi, nadaljevali bomo se našo sejo. Torej, prosim, da sedete na svoje mesta. In prosite, prosim, tudi preostale člane, da se nam ponovno pridružijo. We have on our agenda. Na našem dnevnem redu je izmenjava mnen z gospodom Orlando, ministrom za pravosodje. In kasneje se nam bo, upam, da pridružil tudi gospod Alfano, minister za notranje zadeve. Gre za izmenjavo mnen o sklepih italijanskega predsedstva na področju pravosodra in notranjih zadev. prisrčno pozdravljam gospoda Andreja Orlanda, italijanskega ministra za pravosodje, ki bo predstavil oceno dela italijanskega predsedstva na področju pravosodja. Minister Alfano, ki se nam bo, upam, da pridružil nekoliko kasneje. pa je sodeloval tudi na svetu ministrov za notranje zadeve in bo poročal o notranjih zadevah, seveda. To je priložnost, da nam poda več informacij, če se nam bo kasneje pridružil, kar pa zadeva praktično organizacijo bomo začeli s gospodom Orlandom, ker gospoda Alfana še ni in potem bodo člani imeli priložnost, da zastavijo vprašanja. Gospod Orlando, hvala lepa, da ste danes z nami in beseda je vaša. Grazie, signor. Hvala lepa, gospod podpredsednik Albrecht, spoštovani poslanci odbora. Hvala lepa da ste prosili za to predstavitev, ki nam omogoča, da predstavimo delo, ki smo ga opravili tekom našega predsedovanja. Italijansko predsedstvo svetu Evropske unije se približuje koncu in zato bi vam rad predstavil rezultate, ki smo jih dosegli v preteklih šestih mesecih na področju, ki je v moji pristojnosti. Z velikim zadovoljstvom lahko rečem, da smo izpolnili zaveze, ki smo jih dali temu odboru in sicer na predstavitvi eh, lani julija. Dosegli smo precejšen napredek na različnih področjih eh, pri zaščiti temeljnih pravic, še prav posebej na področju eh, pravice do varstva osebnih podatkov. Dosegli smo napredek na področju sodelovanja, na področju civilnega in kazenskega prava. Poleg tega smo pripomogli k razvoju elektronskega pravosodja, k izobraževanju in eh, k vzpostavitvi vzajemnega zaupanja, ki je ključnega pomena za učinkovit pravosodni sistem. Naj sedaj osvetlim nekatere točke, ki so zanimive za ta odbor, kasneje pa eh, lahko zastavite tudi vprašanja. zaščita oziroma varstvo osebnih podatkov. E, to je bilo področje, na katerega smo se močno osredotočali. Veliko je bilo e, ovir na tem področju, poleg tega pa je ta tema tesno povezana z spoštovanjem temeljnih človekovih pravic. Uspeli smo doseči definicijo e, problema, ki se pojavlja na tem področju. Tukaj gre tudi za področje uporabe uredbe. V uredbo smo skušali vključiti eh, norme, ki državam članicam zagotavljajo eh, zadostni manevrski prostor. Pri tem eh, smo upoštevali javni sektor in pa posebne zahteve tega področja. Na ta način nismo ogrozili temeljnega namena uredbe. Hkrati pa smo odgovorili eh, na zaskrbljenost določenih delegacij, ki so želele ohraniti eh, specifična nacionalna določila eh, na tem področju. Vendar pa so tudi standardi teh držav primerljivi z standardi Evropske uredbe. Poleg tega smo dosegli tudi predhodni sporazum v svetu glede četrtega poglavja uredbe. Tukaj gre za zaveze oziroma za obveze za uh, odgovorne eh, za obdelavo osebnih podatkov. To poglavje je ključnega pomena za podjetja, eh, ki, v, uh, ki se ukvarjajo z obdelavo osebnih podatkov. Uh, Zagotovili smo temeljne standardi in zagotovili smo tudi varstvo osebnih podatkov. To varstvo smo še okrepili. To je ključnega pomena, eh, predvsem za zasebna podjetja, eh, za katera to pomeni znižanje eh, upravnega bremena. Uspeli smo doseči zadovoljiv kompromis. 4. decembra so ministri na svetu za pravosodje in notranje zadeve podprli temeljni osnutek predloga predsedstva eh, za rešitev eh, teme, o kateri smo razpravljali predvsej dolgo. Gre za zagotovitev tako imenovanega one-stop-shop za podjetja. Torej, eh, za načelo vse na enem mestu. Zatem smo želeli zagotoviti poenostavitev tega področja, eh, hkrati pa ohraniti eh, visoko raven eh, zaščite za evropske državljane. Pri tem smo obravnavali tudi pravice, ki se vežejo na spoštovanje zasebnosti. Odločitev ministrov bo še predmet pročitve na tehnični ravni potem pa bomo pripravili eh, podrobna pravila. Poleg tega se je predsedstvo ukvarjalo tudi eh, z eh, delom na področju pravosodnih postopkov in pa dejavnosti policije. Želeli smo doseči usklajen in pa koherenten odnos do obeh področji, ki jih želimo tudi ustrezno povezati. Nažalost, še nismo mogli doseči eh, soglasja, kajti veliko točk bo še potrebno natančno določiti. Vemo, eh, da Evropski parlament eh, tej temi pripisuje velik pomen. Opozorimo lahko le na to, da smo od meseca junija naprej vsakič, ko se je sestav svet za pravosodje in notranje zadeve, bila ta tema obravnavana in da smo našli na vsaki seji sporazum glede temeljnega dela tega instrumenta. Torej lahko potrdimo, da bo svet eh, v kratkem sprejel globalni sporazum glede celotnega besedila in da bomo lahko začeli z eh, postopkom soodločanja. Poleg tega eh, smo evropskim državljanom zagotovili dostop do enakih pravnih instrumentov, kot eh, jih eh, imajo na voljo državljani ZDA. Evropska komisija je v okviru svojih pristojnosti odgovorna za to, da prouči možnost pogajanj. Poleg tega smo se ukvarjali tudi z eh, institucionalnim ustrojem eh, urada Evropskega javnega tužilstva. Proučili smo posamezne dele uredbe, eh, predvsem preiskovalne pristojnosti prihodnega urada Evropskega javnega tužilstva. Poleg tega smo se ukvarjali tudi z odnosom med eh, Evropskim uradom in pa nacionalnimi uradi. Decembra eh, smo na svetu za pravosodje in notranje zadeve razpravljali eh, tudi o zagotovilih za neodvisnost eh, članov Urada Evropskega javnega tožilstva. Poleg tega smo govorili tudi o pristojnostih, ki bodo dodeljene zaposlenim na tem uradu. Mislim, da smo z tem pripravili temelje za nadaljne odločitve na tem področju. Delo bo lahko zaključilo prihodnje predsedstvo. Predsedstvo je pričelo tudi pogajanja z parlamentom glede eh, varstva oziroma zaščite finančnih interesov Evropske unije. V zelo kratkem času smo dosegli velik napredek na poti k eh, skupnemu besedilu nekaj eh, temeljnih vprašanj še ostaja odprtih, ampak prepričani smo, eh, da bomo lahko dosegli zadovoljiv eh, rezultat tudi na tem področju in sicer v času prihodnjega predsedstva. Izpostaviti želim tudi precejšen napredek na področju reforme Eurojusta. Predsedstvo je doseglo odobritev ministrov eh, glede velikega dela besedila. Izjema predstavlja le poglavje o eh, varstvu podatkov. Tam bo potreben podroben tehnični pregled. Poleg tega eh, pa smo izpustili tudi odnos z prihodnim uradom Evropskega javnega tožilstva. Zaradi tega, ker pogajanja eh, na to temo niso na isti ravni kot pogajanja glede reforme Eurojusta. Poleg tega smo v svetu proučili eh, tudi predlog eh, glede načela nedožnosti, dokler osumljencu ni dokazana krivda. To smo obravnavali ravno tako na svetu za pravosodje in notranje zadeve decembra. Pričeli smo pogajanja eh, v okviru postopka soodločanja eh, z eh, komisijo, ampak nažalost napredek še ni bil določen. Določene teme še ostajajo odprte. In zaradi tega bo potrebno delo v pripravljalnih organih sveta. Poleg tega smo se ukvarjali tudi z različnimi oblikami kriminala, recimo z trgovanjem eh, z ljudmi in pa z eh, čezmejnim organiziranim kriminalom. Zato bo potreben stalni dialog in pa sodelovanje med predsedstvom in državami članicami ter evropskimi institucijami. Kriminalne združbe ne smejo imeti nobenega dobička od eh, svojih nezakonitih eh, dejavnosti. Predsedstvo se je poglobilo v eh, načelo vzajemnega priznavanja pravosodnih odločitev. In uspodbudili smo razpravo, kako bi to lahko razširili na vse področja zasega, Eh, ki temelji na pravosodni odločitvi eh, v okviru kazenskega postopka. Tako smo organizirali tudi dogodek na visoki ravni v Sirakuzi 22. in 23. septembra. Rezultate te razprave pa je proučil eh, tudi svet ministrov za pravosodje ob robu sveta oktobra. Kot je bilo napovedano, julija je italijansko predsedstvo podalo eh, tudi eh, predloge glede izobraževanja eh, sodnikov in pa drugih zaposlenih na področju pravosodja. Potrebno je zagotoviti tudi izmenjavo med organi držav članic. Sklepi so bili sprejeti na svetu za pravosodje in notranje zadeve decembra. Še eno temo smo obravnavali in e, sicer e, je šlo e, za temo tujih borcev. Uspodbudili smo izmenjavo mnen med e, ministri za pravosodje, Evropsko komisijo, Eurojustom in pa e, koordinatorjem za boj proti terorizmu. E, zato, da bi določili ustrezen odgovor na nacionalni ravni in na ravni Evropske unije. Pri tem eh, pa je seveda potrebno spoštovati tudi temeljne človekove pravice in se uskladiti z varnostnim svetom Združenih narodov. Potekalo je veliko notranjih pogovorov. Gre za vprašanje kako ustrezno izvesti kazen, hkrati pa eh, zagotoviti spoštovanje temeljnih eh, človekovih pravic. Ministri za notranje zadeve se ukvarjajo z eh, celotnim fenomenom, medtem ko smo se ministri za pravosodje osredotočili na to, kako preprečevati to vrstne pojave in kako upoštevati specifične karakteristike eh, tega fenomena. V zaključek lahko povem, da je italijansko predsedstvo izkoristilo svet decembra za to, da je opozorilo države članic, članice in pa Evropsko komisijo na odločitev, ki je bila sprejeta eh, tekom eh, prejšnjega sklica glede boja proti organiziranemu kriminalu in proti pranju denarja. Veliko je zanimivih eh, točk na tem področju, tako kar zadeva zakonodajo, kako tudi kar zadeva operativno izvajanje. Dovolite mi tudi, da opozorim na pomembne rezultate, ki jih je predsedstvo doseglo na področju pogajanj eh, in eh, sicer v okviru civilnega prava. Rad bi obvestil ta odbor, da smo dosegli sporazum z eh, tem parlamentom, kar zadeva postopke v primeru nesolventnosti tukaj gre za podjetja, ki na ta način dobijo uh, drugo priložnost. Seveda ne smemo pozabiti na eh, kriminalne združbe in eh, na ustvarjanje dobička teh družb, ki pogosto zagotavlja eh, postopek eh, stečaja na nevaren način za podjetja, ki se znajdajo v težavnem položaju. Latvijsko predsedstvo eh, je pričelo z pogajanji eh, z Evropskim parlamentom, eh, z katerimi smo eh, tudi sami nadaljevali. Sprejeli smo določene smernice in pa osnutek direktive svetu smo predstavili tudi kompromisno besedilo na temo uh, dedovanja. Države članice bodo jim potrebovali še nekaj časa, predvsem tiste, ki imajo notranje težave, da najdejo rešitev. Ob koncu naj temu odboru povem še, Ah, eh, v zaključek naj povem še da je italijansko predsedstvo delovalo v institucionalnem okviru ki se je nenehno spreminjal in da je bilo v tem smislu tudi Eh, določili smo tudi nove strateške cilje za področje eh, pravosodja in notrnih zadev. Mislim, da smo opravili dobro delo in prispevalo k okrepitvi prostora um, svobode in pravice. Pri tem pa smo tudi upoštevali uh, načelo neodvisnosti držav članic. Zahvaljujem se vam za vašo pozornost in seveda bom z veseljem odgovoril tudi na vaše vprašanje oziroma pripombe. Uh, Najlepša hvala za zelo celovito ris. Glede na to, da gospod Alfano še ni prisoten, pa predlagam, da odpremo prvi krok vprašanj za gospoda Orlanda. Gospod Boni je prvi, ki je prosil za besedo. Prosim. Thank you very much and uh, thank you, Mr. Minister. Najlepša hvala in hvala tudi gospodu ministru za zelo jasno predstavitev. Najlepša hvala tudi italijanskemu predsedstvu za prispevek. Mislim, da gre tu za dejanski napredek, kar zelo cenimo. Rad bi se osredotočil na vprašanje uredbe o varstvu osebnih podatkov. Čisto iskreno rečeno, mislim, da ste nekoliko preveč optimistični v svoji predstavitvi rezultatov. Nekoliko preveč ste optimistični glede doseganja končnega cilja, torej odobritve oziroma potreditve uredbe, kar je nakazala tudi resolucija, ki jo je sprejel parlament. Ko je govora o točkah za dostop vse na enem mestu, bi morali razmisliti o tem, ali bo rešitev morda predaleč od um, tega načela, da je vzpostavljena ena točka za dostop. Morda bo vzpostavitev to vrstnih točk negativno vplivala glede na kontekst celotne uredbe. Kolikor vem, se tudi države ne strinjajo popolnoma glede vzpostavitve to vrstnih točk. Tako da me zanima, kakšno je vaše mnenje. Ne pozabimo, da je treba vzpostaviti rešitve, ki jih bo moč izvajati, ki bodo izvedljive. Preveč zapletene rešitve, ki so bile prvotno predstavljene v okviru točke za dostop vse na enem mestu, bi privedle do težav pri izvajanju. Najlepša hvala za, vas, za vaš prispevek in za prispevek eh, Italije lepo pa bi bilo, če bi spregovorili nekoliko več o točkah um, One Stop Shop in tudi o oceni držav članic uh, tega predloga, tako da bomo veliko bolje razumeli sam proces. Much, Boni, and, uh... Hvala, gospod Boni. Naslednja na seznamu je gospa Činiki. Pri vprašanjih se omejite na dve minuti. Grazie, grazie, predsednik. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Zahvaljujem se tudi ministru za njegovo obsežno predstavitev opravljenega dela v času italijanskega predsedstva. Po mojem mnenju eh, ste opravili zelo pomembno delo na področju pravosodja in notranjih zadev, s katerimi se eh, vsakotnevno ukvarjamo tudi v tem odboru. Minister je predstavil eh, temeljna področja, kjer je bil dosežen napredek še prav posebej spremljam situacijo oziroma vse dejavnosti na področju eh, ustanovitve Urada Evropskega javnega tožilstva. In eh, predsedstvo eh, se je začelo ukvarjati z pristojnostmi tega urada. Potrebno pa je določiti tudi pogovor o povezavi z eh, drugimi inštitucijami, ki se ukvarjajo oziroma ki delujejo na tem področju, kot recimo Eurojust ali pa OLAF. Ključnega pomena je bilo tudi delo opravljeno na področju eh, dveh predlogov in eh, sicer gre za predlog o načelu nedolžnosti, dokler nekdo ni spoznan za krivega in pa eh, za direktivo o dedovanju. Prepričana sem, da gre tukaj za zelo pomembno področje, eh, na katerem delujemo v okviru teh dveh predlogov hkrati pa mislim, da lahko v povezavi z tem eh, razmislimo tudi o pristojnostih urada Evropskega javnega tožilstva. Potrebno je zagotoviti jamstva za vse, eh, ki se ukvarjajo z eh, preiskavami in pa z samim kazenskim pregonom. Hvala lepa za to predstavitev in hvala lepa. tudi zato, da ste izpostavili eh, dejavnosti, ki potekajo na področju boja proti kriminalnim združbam. Zelo dobro vemo, da dejavnost teh kriminalnih združb zelo negativno vpliva na zakonito gospodarstvo držav članic. Torej, eh, hvala lepa, gospod minister. Mogoče bi se lahko še malce poglobili v te teme. Thank you, Ms. Chinichi. Hvala, gospa Činiči. Gospod Škripek. Here. Hvala za besedo. Predsedstvo je delalo na direktivi o enake obravnavi posameznikov, ne glede na spolno smerenost, starost ali spol. Torej gre za tako imenovano direktivo o enake obravnavi. Nekoliko pa so države članice zaskrbljene, da bi prišlo do omejevanja civilnih svoboščin, naprimer pravice do sklepanja pogodb zaradi te zakonodaje. Državljane skrbi, da bi to zamajalo tudi pravice podjetij. Glede močnih obeseditev v predlogu bi lahko prišla, da bodo interpretacije v državah članicah različne? Ali se zavedate, da več kot 100 nevladnih organizacij je pripravilo dopis za predsednika komisije gospoda Junkerja in ga prosilo, da pripravi osnutek direktive glede odprave politične nekontinuitete. Tako da me glede na ta dopis zanima, kaj predlagate kot predsedstvo, da je treba ukreniti pri tej direktivi. Pa naše dve prošnji za besedo smo prejeli. Prosim, bodite kratki. Na to pa sledijo kratke odgovori in nadaljujemo z gospodom Antfalom, ki se nam je pravkar pridružil, tako da lepo pozdravljeni v našem odboru. Naslednja pa je gospa Ferrara. Grazie presidente, uh, buongiorno al ministro Orlando, buongiorno al ministro. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Dobar dan, gospod Orlando, dober dan gospod eh, Alfano. Včeraj je bil dan boja proti korupciji in vemo, da je to resna tema povsod eh, po Evropi. Že leta 2013 in potem eh, leta 2014 je svet svetoval Italiji, da se osredotoči na boj proti korupciji. Še prav posebej ko eh, gre za določitev rokov, ki so trenutno eh, preveč omejujoči. V Italiji se je zgodilo to, kar je zahtevala Evropa ali ne. Kateri so eh, konkretni ukrepi na evropski ravni na področju boja proti korupciji? Kar zadeva direktivo za boj proti diskriminaciji, oziroma direktivo za enako obravnavo, me zanima stališče sveta. Kaj ti želeli eh, ste okrepljeno sodelovanje za to, da eh, bi eh, lahko našli pot iz slepe ulice, zdi pa se, da rezultat ni ravno zadovoljiv, to je namreč zelo pomembno področje tako za Evropski parlament, eh, kakor tudi Evropski svet in še prav posebej za Evropski svet. Potem pa so tukaj še pravice tistih, ki jim je bila oduzeta prostost. Tukaj je bilo govora o izmenjavi dobrih praks, o vzajemnem priznavanju sodb eh, in tako naprej. Kaj je eh, bilo torej doseženo na tem področju, kar zadeva pravice tistih, ki eh, jim je bila odzeta prostost in kar zadeva izmenjavo dobrih praks. Potem pa je tukaj naslednja tema, elektronsko pravosodje. Tukaj gre za dostop eh, do eh, pravosodnega sistema za pomočjo elektronskega pravosodja. Poleg tega smo se pogajali tudi o direktivi o davko na dodano vrednost. Ta eh, direktiva predstavlja eh, temelj eh, tudi za delovanje urada Evropskega javnega tožilstva. Zanima me, kakšno je stališče predsedstva na to temo. In še zadnja točka. Strinjam se z vami, da je potrebno nadaljevati eh, z delom iz prejšnjega eh, sklica in eh, tukaj se nanašam predvsem na odločitve, ki jih je sprejel izredni odbor Krim in potrebno se je odločno boriti proti organiziranemu kriminalu. Najlepša hvala. Thank you very much. Um... Najlepša hvala. Naj vas opomnim, da imamo na voljo tudi tolmačenje, tako da prosim, ne bodite prehitri. Naslednja pa je gospa Vozenberg, prosim, dve minuti. Najlepša hvala za besedo in najlepša hvala ministru Orlandu za zelo zanimivo predstavitev. Govorili ste o tujih borcih. To so borci, ki predstavljajo nevarnost tudi za mir v Evropi in v celotnem svetu. Sploh v moji državi je so zelo presotni. Dejali ste, da je treba sprejeti zastrašujoče sankcije, tako da se mi zastavlja naslednje vprašanje. Na voljo imamo različne možnosti za sprejetje ukrepov v okviru varnostnega odbora. Tako da me zanima, ali imate kakšne predloge, kako to izvesti, kako sprejeti torej zastrašujoče ukrepe. So the questions to Mr. Najlepša hvala. To so torej vprašanja za gospoda Orlanda in prosil bi ga, da nam poda kratke odgovore na zastavljena vprašanja. Na to pa lahko nadaljujemo z gospodom Alfanom. Beseda je torej vaša, minister. Seveda bom odgovoril na vprašanja, ki se eh, nanašajo na italijansko predsedstvo. In torej bom odgovoril. Um, na vprašanje, ki so povezana z delom sveta. Vendar pa mislim, da ne morem odgovoriti na nacionalna vprašanja. Kar zadeva eh, temo eh, točk vse na enem mestu, eh, smo sprejeli smernice eh, na svetu decembra, sedaj pa bo prihodnje predsedstvo moralo najti konkretne rešitve. Večina držav članic je menila, da bi lahko na ta način poskrbeli za okrepljeno varstvo eh, podatkov in za boj proti neenake obravnavi. pojavljala se je določena zaskrbljenost glede zapletenosti tega postopka. Ali naš kompromis rešuje situacijo? Jaz mislim, da ja, mislim, da smo ustrezno odgovorili na to zaskrbljenost. Kar pa zadeva splošno vprašanje, je kolega Boni dejal, da sem morda nekoliko preveč optimističen. Jaz moram reči, da zaključujem delo z. Um, da sem začel upravljati to delo z velikim uh, pesimizmom, ampak zdaj sem razmeroma optimističen zaradi tega, ker smo uspeli razvozlati uh, nekaj situacij in uspeli smo najti soglasje med državami članicami. V novi uredbi. obstaja uh, tveganje, da bi na ta način uh, lahko omajali notranje dogovore in da bi uh, na ta način uh, tudi onemogočili določenim podjetjem, podjetjem dostop uh, do ustreznih uh, postopkov zaradi uporabe novih pravil. Ampak mislim, da smo uh, to zadevo rešili. Kaj ti? upoštevali smo različna stališča in dos, uspeli smo doseči napredek. Če eh, nam eh, to ne bi uspelo, potem bi eh, se ta dosje ne pri, premaknil naprej. Mislim, da bo prihodnje predsedstvo lahko uspešno delalo ravno zaradi tega, ker smo uspeli razvozlati to temeljno situacijo. moram pa reči, seveda, da so zapletena tema odnosi eh, z ZDA. Težko je najti politično ravnotežje, glede na to, eh, da je Obamova administracija tudi zamenjala odgovornega za to področje. No, ampak lahko rečem, da imamo sedaj pogoje za dosego napredka. Tega pa ne bi trdil v trenutku, ko je italijansko predsedstvo pričelo z delom. Gospa Kiniči je zastavila vprašanje glede profesionalnega odnosa in glede enakosti obravnave. Potrebno je poglobiti sodelovanje z že obstoječimi organi, ampak mislim, da so države članice našle eh, dobro ravnotežje, ki omogoča sporazum glede urada Evropskega javnega tužilca. in ki rešuje tudi vprašanje odnosa med eh, tem uradom in pa eh, nacionalnimi agencijami. V zvezi s tem je bilo zastavljeno drugo vprašanje, ki je tudi ključnega pomena in ki se nanaša na temeljni problem eh, v povezavi z pristojnostmi. Države članice imajo zelo različna mnenja glede eh, davka na dodano vrednost in predstavili bomo svoje stališče Evropski komisiji, ampak eh, določene države imajo še zmeraj zelo trdno stališče glede tega. Mislim, da se bo potrebno v prihodnem obdobju osredotočiti predvsem na to. Kar zadeva elektronsko pravosodje, smo sprejeli akcijski načrt za prihodnja leta, poleg tega smo to temo uvedli tudi kot prioritetno temo. Glede vprašanja pripora smo imeli seje na tehnični ravni. Imeli smo tudi izmenjavo mnen eh, o dobrih praksah eh, na eh, tem področju. Vendar pa mislim, da je to tema, ki je nismo dovolj obravnavali, kajti ni bilo pravega zagona na tem področju. Upam, da bo temu več pozornosti namenjeno v prihodnjem semestru. Evropska komisija je bila namreč eh, v prehodnem obdobju in eh, Evropski parlament je bil eh, tik pred volitvami in potem po volitvah je še potreboval nekaj časa za ponovno vzpostavitev in zato določenim dosijem nismo posvetili pozornosti, eh, ki bi si jo zaslužili. Osredotočili smo se na nekatere prednostne teme. Na področje izobraževanja sodnikov eh, smo vključili tudi temo dedovanja. Eh, to je nekako še točka, ki izhaja iz zaključkov izrednega odbora Krim. Potrebno se otrojotočiti na posamezne točke eh, tega odbora, kajti eh, delo, ki ga je upravil ta odbor, je zelo obsežno in nažalost vseh tem ne bomo mogli obravnavati. In potem je tukaj še povezava med eh, kriminalnimi združbami in pa finančnimi sredstvi. Gre za pretok kapitala in to je ključna tema, glede eh, katere bo potreben eh, prispevek Evropskega parlamenta, pa tudi Evropske komisije. Mislim, da smo naredili korak naprej, vendar pa bo veliko dela še zmeraj potrebnega. Sedaj pa smo pri vprašanju tujih borcev. Naj izpostavim točko, ki smo jo obravnavali tudi v prisotnosti mojega kolega, gospoda Alfana, ki je odgovoren za notranje zadeve. Naš pristop je temeljil na stališču ministrov za notranje zadeve. Mi smo se osredotočili na vrzeli. ki so vezane na ta pojav. Pozitiven element je bilo priznanje, da se mnenja zelo razhajajo in da bo težko najti eh, kompromis na evropski ravni. Vendar pa mislim, eh, da je jezik, ki ga uporabljamo v obravnavi te teme, že nekakšen skupen evropski jezik. Seveda pa je usklajevanje pravosodnih postopkov zelo zapleteno. Pogosto gre tukaj namreč za pojave, ki se eh, tesno vežejo na eh, povsem eh, zakonite postopke. Težko je najti skupno stališče, kaj te države članice imajo izjemno različne pristope. V 70-ih, 80-ih letih smo to že videli, ko je šlo za ideološki in politični terorizem na našem kontinentu. Prišlo je do nasprotovanja posameznih eh, režimov in eh, to je vzpostavilo eh, vrzeli, skozi katere so se lahko izmuznili teroristi. Če tudi ne obstaja pripravljenost eh, za pripravo eh, skupne zakonodaje, je potrebno najti skupni jezik in se dogovoriti glede inštitucij, ki bodo na tem področju delovale v imenu skupnosti. Mislim, da sem odgovoril na vsa vprašanja, vsa na vsa temeljna vprašanja, ki so bila zastavljena. ki so se nanašali na teme, ki smo uh, jih obravnavali eh, tekom našega predsedovanja. Poudarjam, da smo našli nekaj rešitev. Grško predsedstvo je že upravilo veliko dela sicer na tem področju, ampak nam je uspelo nekako zaokrožiti uh, določene postopke predvsem kar zadeva urad Evropskega javnega tožilstva, mislim, da nam je uspelo ohraniti postopek, ki zagotavlja ustrezno neodvisnost. Šlo je predvsem za načelo kolegijalnosti, za zagotovila, ki smo jih želeli dati državam članicam glede uh, neposeganja v uh, kazenske postopke v posameznih državah članicah. Določene države članice so bile predus, predvsej uh, eh, rigidne, kar zadeva to vprašanje, ampak na zadnjem svetu so bile pripravljene predvsej popustiti, kar je ključnega pomena za razvoj. Tako smo torej ohranili eh, načelo neodvisnosti držav članic, hkrati pa nismo ogrozili narod, eh, naloge oziroma statusa urada Evropskega javnega tužilstva, ki mora delovati neodvisno v odnosu do držav članic. To je ključnega pomena in to nam je uspelo doseči. Torej, Na tem področju smo naredili velik korak naprej. In brez nepotrebnega poudarka bi rad ta korak imenoval uh, za odločilen korak. Thank you very much, uh, minister Orlando. Najlepša hvala ministru Orlando za obsežen oris. Sedaj lahko torej nadaljujemo z delom, ki se nanaša na notranje zadeve prisoten je gospod Alfano, italijanski minister za notranje zadeve. Lepo pozdravljeni. Hvala, da ste danes z nami. Tudi vi boste predstavili sklepe italijanskega predsedstva na področju notranjih eh, zadev. Udeležili ste se tudi ministerskega srečanja ministrov za notranje zadeve G6 v Parizu. Tako da je to tudi dobra priložnost, da morda podate odzive na to srečanje v Parizu. Beseda je vaša. Eh, Zelo hvaležen sem predsedujočemu in pa članom odbora za to priložnost, eh, da predstavim eh, temeljni razvoj na področju notranjih zadev eh, v času italijanskega predsedovanja. Potrebno je povedati, da je Italija pričela s predsedovanjem takoj po evropskih volitvah in to je bil občutljiv trenutek za Evropsko unijo še prav posebej je bilo to občutljivo obdobje eh, za eh, področje notranjih zadev, kajti sprejete so bile nove smernice glede na program iz Štokholma in eh, Evropski svet jih je potrdil lani junija. Italija je poskušala zagotoviti nadaljno izvajanje pobud, ki so že bile sprejete v prehodnem obdobju. Med drugim smo skušali zbrati mnenja glede eh, novih eh, smernic za eh, razvoj dejavnosti, ki jih bomo predali drugim predsedstvom, še prav posebej latvijskemu in pa luksemburškemu predsedstvu. Predvsem smo se ukvarjali z področjem priseljevanja. Eh, in eh, na neformalnem svetu za pravosodje in notranje zadeve v Milanu smo obravnavali eh, rezultate delovne skupine za sredozemlje. Na ta način smo sprejeli zaključke, v povezavi z dejavnostmi za boljši nadzor eh, migracijskih tokov. Izvedba teh sklepov bi lahko pomenila eh, velik eh, korak naprej k bolj aktivni vlogi Evropske unije na tem področju. Gre za dokument, v središču katerega je strukturiran odgovor, na eh, situacije, kot je trenutna situacija eh, v sredozemlju. Gre za model, eh, ki ga lahko prilagodimo tudi drugim geografskim scenarijem. Kajti ni le sredozemlje vzrok za zaskrbljenost Evropske unije. Naj izrazim tudi močno zadovoljstvo z naslednjim obdobjem v nadzoru sredozemskih meja Evropske unije. Govorim o, o operaciji Triton, eh, ki jo je pričela izvajati agencija eh, Frontex. Tukaj gre za zelo pomemben rezultat, ki ga ni doseglo le italijansko predsedovanje kajti zatem se je ukvarjala že delovna skupina za sredozemlje. Gre eh, za pomemben prispevek k nadzoru nad zunanjimi mejami Evropske unije in k eh, boljšemu nadzoru eh, nad migracijskimi tokovi. Na ta način smo ukropili sodelovanje z tretjimi državami, ki je ključnega pomena za strategijo Evropske unije na področju priseljevanja. Na zunanjih mejah Evropske unije obstaja velik pritisk eh, priseljencev in to je tema, s katero se bomo morali eh, strukturirano ukvarjati v naslednjih tednih. Mislim, da obstaja možnost za dodatno okrepitev eh, delovanja Evropske unije v odnosu do tretjih držav. Na ta način bi namreč lahko lahko poskrbeli za boljši nadzor nad nezakonitim priseljevanjem, lahko bi se uspešno borili eh, proti eh, trgovanju z eh, človeškim blagom in dosegli druge eh, pozitivne rezultate. Poleg tega moram eh, omeniti tudi, da eh, smo okrepili politiko Evropske unije glede eh, globalnega pristopa k eh, priseljevanju sklenili smo eh, tudi partnerstva z tretjimi državami in pa nove sporazume. Sporazum eh, za sodelovanje med Evropsko unijo in Nigerijo eh, je že pripravljen in čaka na podpis. Seveda je situacija v posameznih državah različna in v določenih primerjih je potreben drugačen odziv kot recimo v primeru Libije, vendar pa moramo poskrbeti za boljšo sodelovanje z državami in eh, sicer predvsem za tistimi, ki so pripravljeni na sodelovanje. Sodelujemo tudi eh, z mednarodnimi organizacijami, še prav posebej eh, z Združenimi narodi in pa z mednarodno organizacijo za področje migracij. Potrebno je ukrepiti tudi sinergije, ki obstajajo na tem področju eh, med eh, notranjimi in pa eh, zunanjimi zadevami Evropske unije. Italijansko predsedstvo je podprlo sodelovanje zunanjih ministrov pri svetu za pravosodje in notranje zadeve, in eh, tudi sodelovanje predstavnikov Evropske službe za zunanje zadeve. Poleg tega eh, pa smo v Rimu 27. novembra organizirali tudi skupno sejo ministrov za notranje zadeve in eh, za zunanje zadeve. In tej seji je sledil predlog italijanskega predsedstva, ki je bil predstavljen na neformalnem vrhu v Milanu. 27. novembra je italijansko predsedstvo v Rimu gostilo tudi redno ministersko konferenco v okviru procesa iz Rabata. Gre za vzpodbujanje pomembnega dialoga med Evropsko unijo in pa eh, zahodnoafriškimi in eh, srednjeafriškimi državami. Gre za dialog eh, na temo migracij in razvoja. 28. novembra pa smo tudi v Rimu organizirali srečanje z predstavniki držav afriškega roga. Šlo je za to, da bi vzpodbudili bolj strukturiran dialog eh, na področju migracij in eh, sicer dialog, ki bi bil primerljiv z postopkom iz rabata. Kljub temu obstaja še zmeraj razlog za zaskrbljenost, predvsem zaradi eh, nestabilnosti v Libiji, ki eh, se kaže v eh, tokovih priseljencev, ki iz Libije prihajajo v Italijo. Poleg tega je zaskrbljujoča tudi situacija v Siriji. To situacijo bi že lahko osredotočili za dramatično. Eh, številni eh, državljani teh držav iščejo zatočišče v Evropi in to eh, je že izziv v izzivu, ko gre za upravljanje migracijskih tokov. Preteklo leto smo odobrili celo vrsto določil na ravni Evropske unije in na ta način smo lahko uh, zaokrožili uh, drugi del tako imenovanega uh, skupnega sistema azila. 26. in 27. junija smo sprejeli uh, strateške sklepe uh, za področje notranjih zadev. Tukaj gre za dosego pomembnega cilja, ki omogoča bolj usklajene postopke, ko gre za sprejem beguncev v različnih državah članicah in za porazdelitev bremena. Vendar pa je, bo potrebno opraviti še veliko dela. Potrebno je nadaljevati v smeri razvoja mehanizma za medsebojno priznavanje odločitev na področju azila. Italijansko predsedstvo je skušalo. Um, najti rešitve na tehnični eh, ravni, čeprav eh, smo se zavedali, eh, da bo to zelo težko glede na izjemno omejen časovni okvir, ki nam je bil na voljo. Poleg tega si je italijansko predsedstvo prizadevalo tudi za spremembo oziroma prilagoditev uredbe iz Dublina. Tukaj gre za mladoletne osebe brez ustreznega spremstva. Eh, gre za predlog, ki ga je predstavila komisija lani julija. In mislim, da bo lahko latvijsko predsedstvo uspešno nadaljevalo z tem delom. Poleg tega smo eh, uspešno sodelovali z državami članicami tudi pri eh, zagotovitvi zatočišča za begunce iz tretjih držav. Pri tem sodelujemo tudi z Združenimi narodi. Kar zadeva porazdelitev bremena eh, znotraj Evropske unije, smo se uprli na načelo eh, solidarnosti, pri tem eh, pa mora vse skupaj seveda temeljiti na prostovoljni odločitvi držav članic. Sprejeli smo tudi svežen tako imenovanega pametnega nadzora meja in tudi odločitve na področju zakonitega priseljevanja. Poleg tega uh, smo pri tem povdarili tudi, da zaradi pritoka priseljencev ne, ne bi smel biti ogrožen gospodarski razvoj držav članic. Nadaljevali smo pogajanja eh, na področju eh, direktive o prihodu državljanov tretjih držav v Evropsko unijo z namenom študija ali raziskovalnih dejavnosti. Ko bo to mogoče, se bodo pričela pogajanja tudi z Evropskim parlamentom. Poleg tega smo se osredotočili tudi na področje varnosti, na boj proti eh, terorizmu, ekstremizmu, organiziranemu kriminalu in pa eh, na nezakonite dejavnosti, kot je eh, trgovanje z ljudmi. Kar zanima kibernetsko varnost, smo razvili novo strategijo Evropske unije, ki bi jo bilo potrebno odobriti prihodnje leto. Italijansko predsedstvo se je zavedalo eh, pomena eh, to vrstnega dokumenta in zato smo podprli eh, sprejem oziroma odobritev teh sklepov v Svetu za pravosodje in notranje zadeve 5. decembra letošnje leto. Kar zadeva boj proti organiziranemu kriminalu, je Italija predlagala in tudi dosegla odobritev besedila o sklepih glede eh, poseganja nezakonitih eh, kriminalnih združb v zakonito gospodarstvo. Želeli smo ukrepiti nadzor nad eh, finančnimi tokovi še prav posebej na področju javnih razpisov. Če želimo poskrbeti za uspešen in učinkovit boj proti organiziranemu kriminalu, se bomo morali zatem v večji meri ukvarjati na ravni Evropske unije. Poleg tega pa potrebujemo tudi bolj učinkovito delovanje organov kazenskega pregona v različnih državah članicah. Z tem namenom smo vzpostavili tudi operativno omrežje na evropski ravni za boj proti mafijskim in pa kriminalnim združbam. E, to je bilo potrjeno tudi v svetu za pravosodje in notranje zadeve in sicer z resolucijo, ki je bila sprejeta 5. decembra 2014. Kar zadeva ekstremizem, je italijansko predsedstvo še prav posebno pozornost namenilo temi tujih borcev. Potem, ko je Evropski svet 30. Eh, avgusta lani zahteval eh, poglobitev v eh, to temo tujih borcev v Iraku in Siriji, se je v to poglobilo tudi italijansko predsedstvo. Svet za pravosodje in notranje zadeve je o tem razpravljal oktobra in novembra. Svet je sprejel celo vrsto ukrepov, ki jih bo, bil, ki jih bo potrebno izvesti, eh, pri čemer eh, gre za teme, ki imajo različen eh, pomen. Odločili smo eh, se, da bo potrebno določene teme obravnavati kratkoročno, druge eh, pa eh, srednjeročno. V preteklih mesecih so bili vzpostavljeni različni sistemi, predvsem v povezavi z eh, sistemom SIS-2 ali pa v povezavi z sodelovanjem z Europolom. Ukvarjali smo se tudi z vprašanjem, kako izboljšati pravosodni odgovor eh, na eh, ta problem, kar zadeva novačenje tujih borcev, smo sprejeli smernice, smernice za strategijo Evropske unije za boj proti radikalizaciji in pa novačenju. Te smernice so ključnega pomena, še prav posebej eh, zaradi nedavnega pojana, pojava tujih borcev. Gre za boj proti radikalizaciji in pa novačenju in eh, prve smernice eh, se eh, že uresničujejo v državah članicah, ki jih to zanima. Da bi se borili proti radikalizaciji na spletu, pa smo pri zadnjem svetu za pravosodje in notranje zadeve organizirali eh, srečanje z eh, pomembnimi eh, spletnimi deležniki, ki, nadzura, ki nadzirajo eh, vzpostavljanje skupin na spletu. Tukaj ne gre zgolj na, za napad na države, ampak za napad na družbo in zaradi tega je potrebno na novo eh, definirati pravice družb, ki delujejo na spletu. Italijansko predsedstvo je veliko pozornosti namenilo tudi ukrepom za boj proti terorizmu in zatem smo se ukvarjali v različnih tehničnih skupinah. Na ta način smo omogočili izboljšanje dela na tem področju. Kljub temu pa naj povdarim, eh, da nas veliko dela še čaka, eh, grožnje na tem področju še ostajajo in eh, nadaljevali bomo z nadzorom nad izvajanjem sprejetih ukrepov. 9. oktobra je svet imel tudi poglobljeno razpravo o temi tujih borcev. Še prav posebej smo se osredotočili na uh, smernice na uh, področju dveh tem in sicer uh, gre uh, za uh, izmenjavo podatkov o potnikih in za boljši nadzor nad zunanjimi mejami z boljšo uporabo sistema SIS-2. Svet je sprejel tudi 22 ukrepov, eh, ki so eh, bili predstavljeni junija 2013 strani koordinatorja za boj proti terorizmu eh, Evropske unije. Med specifičnimi dejavnostmi, ki so bile organizirane na to temo, so tudi. Eh, več eh, stranske eh, enote eh, ad hoc za boj proti tujim borcem. Na ta način smo želeli izboljšati tudi izmenjavo informacij in pa operativno sodelovanje v boju proti e, tujim borcem. upamo, da bo ta pobuda eh, kmalo prevedena tudi v zakonodajni okvir. Sprejete so bile tudi smernice za izvajanje strategije Evropske unije za boj proti radikalizaciji in novačenju na področju terorizma. V zaključek tega prispevka naj se zahvalim še enkrat za to priložnost za izmenjavo mnen. Mislim, da to kaže pozitivno sodelovanje med eh, inštitucijami in prepričan sem, da eh, bo Evropska unija v prihodnosti potrebovala vedno tesnejše sodelovanje med Evropskim svetom in Evropskim parlamentom. Eh, naša stališča se seveda razhajajo, vsi pa si želimo varnejšo in svobodnejšo Evropo. Najlepša hvala. E, presidente aggiungo eh, sul Še dodati želim še sledeče, gospod eh, predsedojoči. Kar zadeva vrh eh, G7 v Parizu, je šlo za neformalno srečanje, zato na to vprašanje nisem odgovoril. To je srečanje, ki je potekalo 6. novembra in koliko kasneje vam eh, bo moral poročati o rezultatih eh, te seje, ne bi rad hodil v tuje zemlje. Thank you very much. Um, also, uh, this is uh, a very comp comprehensive uh, outline of the um, conclusions. Um, I have now nine Hvala za dokaj obsežno predstavitev. Še Enajst kolegov se je priglasilo k besedi, tako da vas prosim, da se omejite na največ dve minuti vsak. Um, imamo res dobre tolmače, ampak eh, zato, da bi lahko zagotovili dobro tolmačenje, vas prosimo, da ste nekoliko počasnejši. Prva pa je gospa Mecola, prosim. Najlepša hvala ministru, da je danes prisoten v našem odboru in hvala, da ste obsežno poročali o svojem delu. Najprej se bom dotaknila nekaterih uh, splošnih uh, točk, na to pa se bodo kolegi spustili v podrobnosti. Glede migracij ste dejali, da je Italija odigrala pomembno vlogo v operacijah reševanja v sredozemlju letos poleti. Šlo je za operacijo uh, Mare Nostrum. Šlo je za vojaško operacijo, ki je potekala na podlagi sodelovanja, ki pa se je končala. Po tragediji na Lampeduzi je Evropski parlament sprejel zelo pomembno resolucijo, ki so jo podprle vse politične skupine. Ta resolucija je nakazala pot naprej glede migracij in azila. V tej resoluciji smo prosili, da bi vzpostavili mehanizem, ki bi temeljil na objektivnih eh, kriterijih. Tako bi zmanjšali pritiske na tiste države članice, ki prejmejo mm, največji delež eh, prošen za azil, ki torej prejmejo mm, največje število prošen za zaščito torej glede na mm, sorazmerno velikost države. Tako da me zanima, kaj je svet storil na tem področju. Tudi, ko gre za preseljevanje, vemo, da je to zelo pomembno urodje, ki lahko državam članicam, kot je moji, pomaga. Bi nam torej lahko podali več informacij o tem, ali je prišlo do sprememb, ko gre za zavez strani držav članic, ki lahko pripomorejo oziroma pomagajo drugim državam članicam. Vemo, da je prišlo do sprememb v preteklih dveh letih vse v svetu, ne opažamo pa teh konkretnih sprememb. Tako da bi zastavila še vprašanje, ali ste zadovoljni z vlogo Frontexa v okviru operacije Triton. Menite, da bo prišlo do uspehov v primerjavi z operacijo Mare Nostrum? Mislim, da se vsi strinjamo, da je lahko operacija Triton lahko uspešna le, če imajo države članice dovolj sredstev za to, da bo ta operacija uspešna. Nam lahko poveste, ali je prišlo do kakršnega koli znaka z strani držav članic za kakršen koli prispevek te operaciji. In ne nazadnje še glede strategije za notranjo varnost. Uh, glede na to, da trenutno razpravljamo o prednostnih nalogah glede konkretnih ukrepov, me zanima, bi lahko povedali, ka, kateri te ukrepi so, ko gre za povečanje ekstremizma in radikalizacije. Prav tako imamo vprašanje glede tujih borcev, ampak mislim, da ste že v svojem prispevku odgovorili na moje vprašanje. Hvala. Is... Najlepša hvala, gospa Mecolo. Naslednja pa je gospa Kiniči. Grazie, Presidente. Hvala lepa gospod predsedujoči, hvala lepa. Gospod minister, tudi vam za obsežno predstavitev dela, ki ga je upravilo italijansko predsedstvo. Tudi vi ste, tako kot mister, minister Orlando za področje pravosodja, zelo dobro predstavili delo italijanskega predsedstva na področju notranjih zadev. Predstavili ste ukrepe, ki so bili sprejeti na področju varnosti. Poleg tega ste se navezali tudi na delo eh, prihodnih predsedstev. Rada bi se osredotočila na temo, ki mi je še prav posebej blizu, kajti zelo dolgo sem bila aktivna na področju varstva pravic eh, mladoletnih oseb. Eh, tukaj še prav posebej govorim o mladoletnih beguncih brez spremstva. Ne želim preseči časa, ki mi je bil dan na voljo, ampak eh, prosila bi vas, da še nekoliko podrobneje spregovorite o zaščiti pravic eh, mladoletnih oseb brez eh, spremstva, ki prihajajo v Evropsko unijo kot begunci ali pa kot prosilci za azil. Ali bi lahko zagotovili več informacij tudi o uh, boju proti kriminalnim združbam, še prav posebej tistim, ki se ukvarjajo z trgovanjem z človeškim blagom. Mladoletne osebe se namreč pogosto znajdejo v rokah eh, teh neobzirnih kriminalcev in postanejo njihove žrtve. Hvala lepa. Hvala. Še dva poslanca želita besedo. Če pa želimo dati besedo tudi uh, ministru, pa moramo zaključiti z razpravo. Sedaj pa gospod Karas Koeljo. Sem ništa o fenu. Trež notež. Najlepša hvala. Ministr Alfano, nekaj pripombi podal. Najprej pa najlepša hvala italijanskemu predsedstvu za izvrstno delo in za dobro sodelovanje z Evropskim parlamentom. Poleg tega bi se vam rad zahvalil za to, da ste se osredotočili na migracijske tokove v sredozemlju. Strinjam se z vami, da je treba sprejeti krovni pristop eh, k migracijam v sredozemlju. Treba pa je okrepati tudi na kratek rok, zato da bi zaščitili mm, sredozemlje pred tem, da bi sredozemlje postalo nekakšno evropsko grobišče, kot ga je opisal papež, ko je v Strasboru nagovoril tudi parlament. Svet, sklepi sveta 3. decembra so govorili tudi o oceni Schengna. Upal sem, da bo svet podporil nov model in upal sem, da bo svet popolnoma zagotovil popolno podporo institucijam, ki bodo izvajale nadzor nad sistemom. sistemom. Svet pa je pravzaprav storil ravno obratno. V preteklih 15 letih so bile ocene neuspešne, obstajali so dvojni standardi, naprimer v primeru pristopa Bulgarije in Romunije ko je torej neka država pristopila v šengenski prostor, je bil svet eh, dokaj mil pri oceni uspešnosti sistema. Tako da smo si obetali, da bi svet podprl Schengen kot sistem eh, skupnosti. Tako da moram povedati, da so sklepi res pravo razočaranje. Hvala. Uh, Hvala, naslednja pa je gospa Schlein hvala lepa ministru za to predstavitev. rada bi nekaj pojasnil v povezavi eh, z operacijo triton kajti minister je to operacijo pozitivno ocenil. Zagotovo je prav, da eh, delimo dejavnosti eh, na tem področju, ki ni le v eh, odgovornosti posameznih držav, ampak celotne Evropske unije. Kljub temu pa obstaja določena zaskrbljenost, kajti operacija Triton na voljo nima enakih sredstev kot pa uh, jih eh, je imela italijanska država v primeru operacije Mare Nostrum. Ni natančno določeno, kakšno naj bi bilo območje, ki ga pokriva operacija eh, Triton. Govora je bilo o 160 tisoč nautičnih miljah, potem o 30 tisoč nautičnih miljah, torej Eh, ni uh, jasnosti glede tega. Zanima me, uh, ali smo lahko dejansko zadovoljni z idejo, da se bo situacija rešila z pomočjo zgolj te operacije, ali ne bo brodolomov še več. Sredozemsko morje je postalo evropsko grobišče. Ali nismo sedaj odprli novega gradi, grobišča na mesto, da bi poskrbeli za naslednji kamen v evropski politiki? Hvala, naslednja pa je gospa Spinili. Ministro, eh, opere te. Dobar dan, minister. Zastavila bi vam rada vprašanje. ki ga je naslovila že kolegica. Gre za Mare Nostrum in Triton. Mislim, da nekdo nima pravih informacij. Vi pravite, da se je Evropska unija odločila, da bo s pomočjo agencije Frontex. Uh, odgovorila na situacijo, ki je Italija sama ne more več nadzorovati, ampak direktor Frontexa je izrazil svojo zaskrbljenost glede eh, premalo eh, zagotavljanja eh, pomoči italijanske mornarice izven osko določenega območja. To ni v skladu z operativnim načrtom in takšne dejavnosti v prihodnosti ne bodo dovoljene. Kdo torej komu laže, gospod minister? Prosim vas, da poskrbite za jasnost. Agencija mora spoštovati uredbo sprejeto konec leta 2013. Agencija naj ne bi le nadzirala zunanjih meja, ampak skrb, poskrbela tudi eh, za reševanje. Hvala lepa. Um... Najlepša hvala. Naslednja pa je gospa Ferrara. Te buongiorno, ministro. Hvala lepa. Dobar dan, minister Alfano. Tudi jaz se vračam k Tritonu tako kot kolegica Schleiner in Spinelli. Želim več jasnosti glede mandata te operacije. Gre za nadzor zunanih meja, kot je bilo že rečeno. Ampak tudi v okviru seje, ki jo je organiziral Evropski parlament v Katanji konec leta, so sodelovali predstavniki italijanske mornarice, in ti so dejali, da pri tem ne bo šlo zgolj za nadzor nad eh, mejami, ampak tudi za operacije reševanja na morju. Torej, zanima me, ali lahko poveste kaj več o tem, ali bo res šlo za nadzor meja, ali bo šlo tudi za. Eh, reševanje eh, beguncev na morju. Prej ste govorili tudi o načrtu iz Kartuma, o bolj eh, natančnem nadzoru nad tokovi beguncev, govorili ste bolj učinkovitem sodelovanju, ampak ni povsem jasno, na čem bodo temeljili ti projekti, kdo bo sodeloval v teh eh, projektih. Obstaja veliko pomislekov, predvsem kar zadeva kršitev človekovih pravic. Torej, prosim vas za nekaj pojasnil v povezavi z tem. Dejali pa ste tudi, da ste v času italijanskega predsedstva želeli poskrbeti za napredek ne le na nadzoru zunanjih meja, ampak tudi na področju sprejema beguncev. Mislim, da tukaj veliko vprašanj ostaja še odprtih. Eh, pomislite samo na, ne, na, na nedavni italijanski eh, škandal eh, z infiltracijo mafijskih združb v centre za sprejem beguncev ali pa na situacijo v Grčiji, eh, v Ceuti in Meliliji. Boriti se moramo proti eh, mafijskim združbam, hkrati pa se je potrebno osredotočiti tudi na to, eh, kako lahko mafija izkoristi obup prosilcev za azil. Najlepša hvala. Mm, Najlepša hvala spoštovani kolegi, še kar eh, nekaj kolegov želi besedo in so na seznamu za govor, tako da vas res prosim, da se omejite na eno minuto. Drugače, gospod minister ne bo imel časa, da se odzove na vsa vprašanja. Prosim, da se sredotočite na vsoje vprašanja na v eni minuti. Naslednja pa je gospa Björk. Eh, vi i eh, venstregruppen tycker att... Eh... Hvala v poslanski skupini GUE menimo, da EU na tem mestu izhaja iz napačnih izhodišč, osredotoča se na represivne ukrepe, namesto da bi si zastavila prava vprašanja, naprimer kako izboljšati zmožnost sprejema Evropske unije. Potrebne kapacitete za to imamo, treba pa je pripraviti tudi ustrezen sistem sprejema. To bi moralo biti naše izhodišče. Tako moramo začeti opredeljevati naše politike. Moje vprašanje se nanaša na naslednje. Najprej. Poskušali smo dobiti odgovore glede ukrepov oziroma glede posledic. Nismo pa še prejeli odgovorov, naprimer koliko oseb. Um, prestreže policija in kaj se potem zgodi s temi prestreženimi osebami? So v priporu ali se jih pošlje nazaj v državo izvo, izvora? To so torej še odprta vprašanja. Moje drugo vprašanje pa se nanaša na sodelovanje. Kritično gledamo na sodelovanje, zaradi katerega obstaja tveganje, da bi prišlo do eksternalizacije evropskih meja meja. To pomeni, da ne moremo sodelovati s tretjimi državami, od njih pričakovati, da bodo nadzorovali migracijske tokove na naših mejah. Tako da glede sodelovanja bi želeli pridobiti nekoliko več informacij. To je vse z moje strani. Uh, Najlepša hvala, gospa Weinberg je naslednja. Eh, tak for ordet, ok, tak, eh, minister Alfano. Najlepša hvala, gospod minister, za besedo. Hvala lepa torej za vašo predstavitev. Imam nekaj vprašanj. Torej, mi se vsi strinjamo, da moramo ustaviti tihotapljanje ljudi. Tu je veliko težav. Vendar kako lahko to prekinemo? Mislim, da moramo več storiti pri zunanjih mejah, pa tudi pri notranjih mejah. Na začetku ste govorili o zakonitih migracijskih eh, poteh. Eh, to radi slišimo. Danes imamo že legalne poti, naprimer kvote za begunce, sezonske delavce in podobno. Eh, potem pa ste govorili še o skriningu. Kako to pravzaprav želite izvesti ali želite prisiliti države članice da sprejmejo večje število migrantov kako naj te begunce porazdelijo ali boste eh, begunce poslali s čarterji in porazdelili kako bo to šlo na švedskem je množično priseljevanje in mi sprejmemo vsako leto 25 krat toliko beguncev kot Italija. In jordanski minister je bil prejšnji teden tukaj in rekel je, da potrebujejo pravzaprav uh, pomoč za begunce pre njih na kraju samem in to bi bila pač uh, rešitev. Hvala lepa, gospod Skipek. Uh, Torej, moje vprašanje gospodu Orlando je bilo zelo kratko, pa nisem dobil dobrega odgovora. Torej, še enkrat, italijansko predsedstvo dela na enake obravnavi ljudi, ne glede na eh, spol, ehm, eh, usmerjenost, eh, vero in tako naprej. Če bo pa ta predlog sprejet, eh, bo pravzaprav omejena pravica eh, eh, pogodbenega prava in zaradi tega bo v moji državi prišlo do nezaželenih interpretacij. Več kot sto nevladnih organizacij po Evropski uniji je pisalo pismo uh, Eh, junckerju naj pravzaprav opusti ta predlog eh, ker ni v skladu s eh, političnimi načeli in kaj bo pravzaprav sedaj s to direktivo. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Fontana. Dobar dan, še zmeraj so moški. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa, ministr Alfano čisto kratko vprašanje. Ali obstajajo razlike med dejavnostmi operacije Triton in pa Mare Nostrom? Kaj ti številni kolegi so dejali, da je bila operacija Mare Nostrom operacija reševanja na morju? ampak eh, reči moram, eh, da je kljub temu eh, veliko priseljencev izgubilo življenje tudi tekom te operacije. Poleg tega je prišlo tudi do spalnega izkoriščanja mladoletnih oseb. iz upanja se ta potovanja pogosto spremenijo v obup. Ali ne bi torej raje poskusili osredotočiti se na države, iz katerih eh, ti begunci prihajajo? Mogoče bi lahko eh, poskrbeli za varno zatočišče v teh državah velika večina oseb prihaja iz Libije in v Evropi je kar nekaj takih, ki so odgovorni za trenutno situacijo v Libiji. Evropska unija eh, se umešava v situacijo druge, recimo v Libiji, deloma tudi v Siriji in mogoče bi se sedaj morala soočita, soočiti s posledicami svojega delovanja. Kar pa zadeva vračanje nezakonitih priseljencev, res jih je uh, Eh, veliko prišlo v Evropsko unijo, določeni eh, lahko pridobijo status begunca, drugi pa so preprosto nezakoniti priseljenci. Kaj boste storili na tem področju? Hvala lepa. Eh, hvala lepa. Gospa Dali, bodite hitri. Obljubljam, glede nezakonitih tako beguncev, migrantov, veliko ste govorili pač o tem, o tem govori tudi pravzaprav eh, tudi Evropski parlament. Eh, imamo različna mnenja držav članic glede tega, kako bomo pravzaprav imeli neko usklajeno mnenje tudi glede migracijskih tokov. Eh, mi govorimo o tem, da je pač potrebno uh, večje, eh, večje angažma glede ponovne naselitve, eh, vendar nekatere države pravzaprav to lahko sprejmejo samo na prostovoljni eh, ravni. In če je nekaj na prostovoljni ravni, je tako, kot da zaveze ne bi bilo. Ali imate kakšno rešitev v mislih in kakšna ne bi bila ta? Hvala in eh, ne nazadnje imam tudi jaz vprašanje. Eh, zbra, govorili ste o zbiranju podatkov potnikov eh, in o tem je, se še vedno govori v svetu. To podlaga je direktiva PNR iz leta 2012. Medtem je prišlo do sodb Evropskega sodišča in ali je Eh, svet upošteval te sodbe in ali je eh, preveril svoje stališče o eh, zbiranju podatkov o imenih potnikov na podlagi teh sodb. Hvala lepa. Imate sedaj še deset minut za odgovor in eh, tolmači nam bodo tudi dali na voljo še nekaj minut in če boste pripravljeni ostati nekoliko dlje, bomo veseli in beseda je vaša. Mi da večji minuti. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, deset minut ste mi dali na voljo. Vprašanj pa je bilo veliko, hitro bom ena tema nas zaposluje bolj kot eh, druge in to je tema migracij. Nobene dejavnosti ni, nobene operacije ni, ki bi lahko sama po sebi poskrbela za uspešen odziv na trgovanje z človeškim blagom ali pa na nezakonite migracijske tokove. Imamo misijo, imamo strategijo in eh, vsi si moramo prizadevati za rezultate. Ta strategija predvideva sodelovanje z tretjimi državami v sredozemlju, sodelovanje Frontexa na zunanjih eh, morskih mejah in pa sodelovanje Evropske unije, ki mora oblikovati skupni sistem azila. Če pozabimo na sodelovanje, potem je težko pričakovati, da bi Evropska unija imela sposobnost, da se odzove eh, na pojav, ki ni nov pojav, ampak zgodovinski pojav. Preveč omejujoče je misliti, da lahko eh, migracijske tokove uvrstimo pod nujne zadeve. Danes se pojavljajo težave v določenih državah na drugi strani sredozemlja. Govorim o vojnah, o nestabilnosti v Libiji, o preganjanju. Nestabilnost v Libiji pa nakazuje, da bo eh, ta problem še dolgo eh, problem, ki nas bo močno zaposloval, kot se je to zgodilo že v preteklosti. Zaradi tega morajo države članice, svet in pa Evropski parlament eh, sodelovati. Postopek iz Kartuma. Menimo, da gre tukaj za uspeh tega predsedstva, kajti prvič nam je uspelo na medvladni ravni vključiti v sodelovanje določene države zahodno, eh, iz Zahodne in pa osrednje Afrike ter Afriškega roga. Govorili smo o temi eh, trgovanja z človeškim eh, blagom in ne zgolj o nadzoru na mejah. Rad bi spostavil dva vidika. Prvič, postopek eh, iz Kartuma predvideva sodelovanje na prostovoljni osnovi. Drugič, predvideva sodelovanje mednarodnih organizacij. Spoštovanje človekovih pravic je ključnega pomena in eh, na eh, teh človeških pravicah bomo gradili naše dejavnosti. Meje same po sebi nakazujejo, da je potrebno sodelovanje agencije Frontex. Zastavili ste mi številna vprašanja in odgovoril uh, bom na splošno, kajti veliko vprašanj je bilo zastavljenih na to temo. Sam sem šel v hladen hangar letališča na Lampeduzi, da bi si ogledal eh, trupla, in vreče in med eh, vrečami sem videl tudi mamico z otrokom. Nase smo prevzeli težo dejavnosti, ne da bi pri tem pričakovali, da bodo tudi drugi pomagali. In ko pravim mi, mislim na Italijo. 9 milijonov nas je to stalo na mesec, 12 mesecev smo izvajali to operacijo torej nas je to stalo približno 114 milijonov evrov. Rešili smo veliko človeških življenj, seveda pa nismo mogli rešiti vseh. 459 trupel smo eh, našli in več kot eh, tisoč je pogrešanih v morju in menimo, da to niso natančne številke. V okviru operacije Mare Nostrom torej ne moremo trditi, da smo rešili vsa človeška življenja. Nažalost, to ne ustriza resničnosti. Tema meja je ena izmed ključnih tem za prihodnost Evrope. Kaj te? nobena konfederacija držav v preteklosti ni izbrisala notranjih meja, hkrati pa eh, poskrbela za nadzor na zunanjih mejah. Torej danes je v ospredju tema sredozemlja, ampak v prihodnosti se bomo najbrž ukvarjali z drugimi mejami Evropske unije. Zato je tema meja, tema, ki je ključnega pomena. Reševanje na morju v okviru agencije Frontex ni rezultat, ki bi izhajal iz direktive na temo agencije Frontex. Tukaj gre za spoštovanje načel pomorskega prava. Nihče ne more ignorire, ignorirati klica uh, na pomoč uh, na morju. Pravila določa mednarodno pravo in ta pravila so upisana v uh, temeljne človekove pravice. Torej, no, nihče teh pravil uh, ne more uh, prekršiti ko torej pride klic na pomoč 30 eh, mil od italijanske obale, eh, se moramo odzvati. Ko je bila zaključena operacija Mare Nostrom, je sledilo postopno obdobje ukinjena. Gre za sedem eh, vojaških ladij eh, italijanske mornarice. Torej do konca leta naj bi bila eh, ta operacija Mare Nostrom zaključena. Več kot 3700 osebam smo nudili pomoč v času izvajanja te operacije. To je resnica. Nihče ne more zaupati zgolj besedam. Vse to je zapisano v izkazu agenciji, eh, ki nosijo odgovornost za to področje. Govoril sem o strategiji v afriških državah, govoril sem o morju, sedaj pa govorimo o Evropi. V Evropi imamo problem vračanja beguncev in nezakonitih priseljencev in to je zelo občutljiva tema, tema, ki Evropsko unijo predstavlja postavlja pred izziv eh, solidarnosti in pa odgovornosti. Tukaj gre za dva vidika, ki sta tesno povezana. Solidarnost in odgovornost vseh. To sta dva vidika, s katerima se moramo soočiti z to temo. Na ta način se moramo soočiti tudi z. Uh, najmračnejšo turistično agencijo tega stoletja. Govorim eh, o turistični agenciji smrti. Zaustaviti moramo ta nezakonit eh, pritok eh, priseljencev in pripeljati odgovorne pred roko pravice. In to lahko dosežemo le v Afriki. Tako bomo opravili že polovico svojega dela. Drugo polovico eh, pa bo morala opraviti Evropska unija, če bo znala izkazati solidarnost in prevzeti odgovornost. Zato so odgovorne vse države članice, agencije eh, Evropske unije, pa tudi evropske inštitucije. In to je tudi izziv eh, oziroma to je igra, ki jo bomo odigrali na igrišču eh, skupnega azilnega sistema Evropske unije. Sem spada tudi tema mladoletnih oseb brez spremstva, ki prihajajo v Evropsko unijo. Predlog komisije je predlagal uh, spremembe uredbe iz uh, Dublina na tem področju in s tem se je ukvarjal tudi svet. Poleg tega je ta tema vključena tudi že v sodbo Evropskega sodišča. Spomnim naj vas na odločitev sodišča 641, ki se navezuje eh, na pravice mladoletnih oseb. koordinatorka Wikstrom bi morala eh, zagotoviti več informacij in pripraviti okvir za svet, eh, tako da bo ta lahko pričel trialog z parlamentom in eh, zaščitil eh, osebe, mladoletne osebe brez spremstva v različnih situacijah. Kar pa zadeva vprašanje, ki mi ga je zastavil predsedojoči in se je eh, nanašalo na posredovanje podatkov o potnikih, naj povem, da pričakujemo odločitev. Svet ne more, si ne more privoščiti, da ni prožen na tem področju. Sodelovati mora z Evropskim parlamentom in oblikovati kompromis, ki bo kompromis tega zgodovinskega trenutka. Gre za vzpostavitev ravnotežja med prostim pretokom, zasebnostjo in varnostjo. Tukaj gre za vrednote, ki so trenutno na kocki. Vse te vrednote so enako pomembne in jih je potrebno ustrezno povezati. Torej, izziv za vse nas danes je, da ne izberemo zgolj en izmed teh treh vrednot, ampak eh, da poskrbimo za to, da vse te tri vrednote povežemo. Potem pa je tukaj še vprašanje Libije, to je izpostavil tudi gospod Fontana. Libija mora ostati prioriteta mednarodne skupnosti. To potrjuje tudi, da ne more biti sprejeta odločitev notranjih ministrov, če ne bomo prej poskrbeli za skladnost z zunanjo politiko Evropske unije. Zahvaljujem se gospodu Koelju za izrečene čestitke italijanskemu predsedstvu, kar pa zadeva Schengen, dokument eh, Evropskega sveta kaže, da se moramo opreti na pretekle izkušnje in Schengen približati potrebam evropskih državljanov ne moremo eh, si privoščiti sivih območij. In zastavljeno mi je bilo še vprašanje, oziroma zastavljena so mi bila še vprašanja v povezavi z zakonitim priseljevanjem kolegica Dali je zastavila to vprašanje, to je eh, tema, ki je ključnega pomena. Kaj ti v nasprotju z nezakonitim priseljevanjem, v nasprotju z trgovanjem z človeškim blagom, imamo zakonito priseljevanje? In na to se moramo osredotočiti. To smo storili v času italijanskega predsedstva z številnimi odločitvami, eh, dokumenti in latvijsko predsedstvo bo, zagot bo zagotovo nadaljevalo z eh, tem delom. To so tudi napovedali na zadnjem svetu. In sedaj mislim, da sem odgovoril na vsa vprašanja. Vsekakor sem izkoristil svojih deset minut, se upravičujem, uh, eh, če se je kaj izmaknilo moje pozornosti ali pa če na katero vprašanje nisem dobro odgovoril, ampak mislim uh, ob tem hitrem preletu dokumenta, da sem odgovoril na vsa vprašanja. Eh, Gospod predsedujoči, če še kaj manjka, uh, lahko posredujem pisne odgovore. Najlepša hvala. Žal mi je, ker moramo končati. Porabili smo več časa, kot je bilo predvideno. E, imeli ste zelo ambiciozen program predsedstva, sedaj smo dobili povzetek. Če so še kakšna vprašanja, ste na voljo, nadaljevali boste svojim delom. Predsedstvo pa boste potem predali. Latviji s 1. januarjem. To je zadnji sestanek našega odbora v letošnjem letu. Vsem se zahvaljujem, sekretarijatu za delo, tolmačem, pa seveda tudi eh, poslancem, njihovim sodelavcem, asistentom. Želim vam eh, lepe praznike in upam, da se potem v naslednjem letu ponovno vidimo spočiti tukaj. Hvala.